Voilà, chers collègues, on va reprendre euh, la séance hein, pour ne pas prendre de, de retard. Nous a... Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo, zato da ne bomo predolgi. Smo pri deseti točki in sicer učinek dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči sedeža komisije na njene delegacije za dostavo pomoči. 2006, et doyen de la Chambre 3 Action extérieure. Danes popoldan imamo z nami predstavnika računskega sodišča. Z nami je že od leta 2006 gospod Bigston, je nekdanji poslanec. Evropski parlament je prejšnji teden potrdil vaše imenovanje za člana računskega sodišča. To je bilo na osnovi predloga odbora za proračunski nadzor in gospod Bikston je sprejel naše povabilo, da bi razpravljali o tej temi. Naš odbor pripravlja mnenje za pristojni odbor. Pripravljalec mnenja je gospod Mauro Nikolas. Danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen. Predlagam pa, da najprej damo besedo gospodu Mauro Nikolasu. Gospod Piksen pa bo spregovoril kasneje. Izvolite. Hvala, gospod Girebrojedri. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φίλιπ. Χωρά λίπα. Ob začetku želim najprej čestitati predstavniku Evropskega sodišča, ki je bil pripravljen razpravljati o dejavnostih, ki se izvajajo. Gospoda Piksla želim čestitati najprej pozdraviti, je predstavnik računskega sodišča in zahvaljujem se mu, da prisostuje temu sestanku našega odbora. Uloga Evropskega parlamenta je zelo pomembna in sicer gre za podporo evropski zunani politiki. Dejstvo je, da moramo naše delovanje še bolj okrepiti s pomočjo skupne zonanje politike. Sedaj govorimo o dekoncentraciji upravljanja zonanje pomoči sedeža komisije na njene delegacije. In tu je treba povdariti, da mora odgovorna vedno ostati komisija, kajti to predstavlja zelo pomemben element. Uh, v zvezi z razvojno pomočjo, še zlasti potem, ko imamo Lizbonsko pogodbo. Namreč pri zunanji pomoči je vedno pristojna služba za zunanjo delovanje. Nujno je, da imamo ustrezno ravnovesje, kar zadeva podeljevanje pomoči za razvoj in z osrednjega sedeža je bila opravljena dekoncentracija na posamezne delegacije. To je prispevalo k hitrejšemu in bolj transparentnemu upravljanju s pomočjo Evropske unije. In tu se pojavi tudi vprašanje kadrovanja na strani komisije. To je zelo pomembno in to je treba povdariti tudi v tem osnutku mnenja. Specializirani kadri, ki se ukvarjajo z zunanjo pomočjo, ti kadri morajo biti stalni, zaradi tega, ker potrebujemo tudi nek institucionalni spomin za to, da bo lahko ta institucija dobro delovala. Potem spomniti želim tudi nadzor nad delegacijami. Tukaj ne gre zgolj za upravljanje, pač pa gre tudi za doseganje posameznih ciljev. Za delegacije je nujno, da so ustrezno opremljene, da imajo dovolj sredstev, pa tudi, da dovolj dobro poznajo svoje delo. Zato bi rad spomnil, da je bil pripravljen dokument, ki ga je pripravilo več držav članic in kjer je govora o tem, da bi bolj vključili tiste države, ki so bolj dejavne. Govorimo o eni tretjini kadrov in diplomatskega osebja. Dejstvo je, da moramo biti zelo pozorni, kar zadeva doseganje ravnovesja. Ne želimo, da bi bila razvojna politika Evropske unije kompromitirana. Programiranje financiranja bo morda treba ponovno pregledati. Mi smo pripravljeni z um, kolegi iz odbora za razvoj razpravljati za to, da bi izboljšali besedilo, ga morda tudi obogatili z dodatnimi elementi, če bo to potrebno. In zato je v tem osnutku mnenja tudi omejitev glede števila besed, kar pomeni, da bo tudi predloge sprememb morali biti prostorsko omejeni. Zahvaljujem se sekretarjatu odbora za zonanje zadeve in sem sodelavcem za dragoceno pomoč. Piksten. Hvala, sedaj pa gospod Piksten. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Merci, madame la présidente. Ehm. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Verjetno ste že opazili, da danes nisem prvič v Evropskem parlamentu, vendar pa je to prvič, da me je povabil odbor za zunanje zadeve. Zahvaljujem se tako vam, kot tudi pripravljavcu mnenja, ravno tako vsem poslancem, ki so prispevali uh, k tem mnenju. Zahvaljujem se vam za povabilo. Računsko sodišče redno poroča odboru za nadzor proračuna. In Zahvaljujem se vam za priložnost, da spregovorim pred tem odborom. Govorite o dokumentu o dekoncentraciji. Najprej želim čestitati poročevalcu. Prebral sem dokument, ki ga je pripravil in mislim, da je dobro upošteval naše posebno poročilo o dekoncentraciji in mislim, da je razumel bistvo razprave. To je tudi vključeno v dokument poročevalca. Najprej želim povedati nekaj o zadnjih vidikov dekoncentracije, na to pa se bom posvetil reviziji, izsledkom revizije in na koncu bom podal še nekaj sklepnih besed. Kakor veste, se je postopek dekoncentracije začel leta 2002. Končan je bil leta 2004. Vse skupaj je trajalo približno tri leta. Tri leta je trajalo, da smo izvedli ta proces. In kakor prav gotovo veste, je Računsko sodišče je že izvedlo revizijo dekoncentracije. Sodišče je to revizijo izvedlo leta 2005. Ampak rezultati so bili v splošnem pozitivni. Ampak leta 2005 smo bili šele tik po koncu postopka dekoncentracije, zato smo lahko ocenili stanje takoj po dekoncentraciji. V tretji skupini smo se zato leta 2009 odločili, da bomo imeli še eno revizijo postopka dekoncentracije in to je tista, ki jo sedaj predstavljam. Revizija je bila izvedena iz treh razlogov. Prvi razlog je naslednji. Obdobje od, konč, od konca dekoncentracije do takrat je bil pet ali šest let. Naše mnenje je bilo, da zadeve morajo do sedaj že dobro teči, zato smo menili, da bi bila dobra zamisel, če bi to preučili v času delovanja Drugi razlog je bila vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje. In tretji razlog za drugo revizijo postopka dekoncentracije je bil dejstvo, da je gledano v globem približno 80 odstotkov pomoči, ki, s katero upravlja komisija, vključenih v dekoncentrirane sisteme dostave pomoči komisija porabi približno 8,9 do 9 milijard evrov na leto. Evropska unija je daleč največji sistem za dostavo razvojne pomoči in pomoči na sloh in 80 odstotkov teh zneskov se dostavi s pomočjo te koncentriranih sistemov. V reviziji smo se posvečali predvsem trem glavnim razlogom za dekoncentracijo. Komisija je to storila zato, ker je želela povečati hitrost dostavljanja pomoči, povečati je želela kakovost in tudi robustnost finančnih postopkov. Ko smo preučili obseg revizije, so bili to trije vidiki. Hitrost, kakovost in robustnost finančnih postopkov. Kakšni so izsledki te revizije? Izsledke želim predstaviti v okviru dveh poglavij. Prvič, kaj smo dosegli oziroma kaj je komisija dosegla in Drugo poglavje, naloge, ki nas še čakajo. Kaj je komisija dosegla? Če si pogledamo hitrost in robustnost finančnih postopkov in če si pogledamo kakovost, lahko rečemo naslednje. Z vidika hitrosti lahko rečemo, da je komisija na osnovi dekoncentracije lahko uh, razdelila več pomoči kot pred dekoncentracijo. Mnogi se tega še spominjate, včasih smo to imenovali zaostanki. Zaostanki so bili v zagotavljanju pomoči in dostavi pomoči. Te zaostanke je bilo mogoče sedaj v veliki meri odpraviti. Glede hitrosti je torej komisiji sedaj uspelo dostaviti več pomoči kot pred dekoncentracijo. Hitrost se je torej izboljšala. Če si ogledamo finančne postopke, finančni postopki so zaradi dekoncentracije sedaj boljši. Kar zadeva tretjo točko, kakovost dostavljene ali zagotovljene pomoči, tukaj je slika nekoliko manj jasna. Kazalniki kažejo, da se je kakovost dostavljene pomoči izboljšala, ampak, kako lahko preberete v izsledkih študije, je mogoče izboljšati tudi merjenje kakovosti. Po našem mnenju se sedaj preveč posvečamo zunanjim sistemom spremljanja ta trenutek imamo približno 130 delegacij na tem področju, zato mislim, da bi morali opraviti več dela in da tudi lahko opravimo več dela. V poročilu najdemo dve priporočili. Prvič, delegacije morajo same opravljati ocene o tem, kako učinkovite so vse intervencije na področju pomoči, zato da komisija lahko poroča vam in da lahko poroča o tem, kako učinkovito je dostavljanje pomoči. Ocene komisije ex post morajo vključevati kvantitativne ocene. To pomeni tiste vidike, ki jih lahko izmerimo. Če govorimo naprimer o nepismenosti, potem je zelo pomembno, da imamo na voljo številke o dejanski stopni nepismenosti, ne le da imamo številke o denarju, torej ali se je stopnja nepismenosti zmanjšala. Merljivost je torej zelo pomembna. In drugič, če si ogledamo izsledke revizije, kaj moramo še storiti? po našem mnenju je mogoče upravljanje strani komisije izboljšati. Določili smo tri področja, kjer bi zadeve lahko izboljšali, med drugim tudi pri Evropski službi za zunanje delovanje. Ena točka je problem spremljanja, problem poročanja nazaj komisiji in potem tudi parlamentu in tudi ocenjevanje v okviru dekoncentriranih sistemov upravljanja. Druga točka zadeva podporno vlogo sedeža. Mislim, da nas tukaj čaka še nekaj dela. In potem še izziv na področju kadrovskih zadev, ki je še vedno zelo velik. Če si ogledamo spremljanje, poročanje in ocenjevanje, spremljanje na ravni delegacije mora potekati sistematično podarek mora biti na sistematičnem spremljanju, imeti pa moramo monetarno strategijo za vsako delegacijo, vsako od teh 130 delegacij v času revizije od 2009 do 2010 jih je bilo 111. Po našem mnenju bi notranji poročevalni sistem moral biti bolj posvečen, posvečen temu, kako kvantificirati rezultate, ne pa samo navajanju, koliko pomoči je bilo zagotovljene. Zaradi tega bo komisija imela sicer več dela, ampak za evropske davkoplačevalce in parlament je zelo pomembno, da je zadeve mogoče meriti ali kvantificirati, potem je mogoče potegniti ustrezne sklepe, ali so bili izpolnjeni cilji ali ne, če niso bili izpolnjeni, dokolikšne mere niso bili izpolnjeni in kaj je mogoče storiti. Podporna vloga komisije, tukaj sem na 31. strani 51. odstavka v tem dokumentu. Povedati je treba, da v osebju pri DEFKU, kako se to imenuje, od letos naprej prihaja do zelo veliko kadrovskih menjav. lahko bi prišlo do izgube institucionalnega spomina, kakor temu pravimo. Poleg tega pa je treba zagotoviti boljše vodenje na področju političnega dialoga. Pomoč se porabi v okviru proračunske podpore in politični dialog je pomemben za proračunsko podporo, ampak če se stvari spremenijo na ravni delegacij, in v okviru projektov to potem vpliva na politični dialog in potrebne so druge spretnosti. Zato morajo revizori spoštovati tudi te spretnosti. In potem še izziv na področju človeških virov. Vsi veste, da je v obdobju 2007 do 2013 politika nične rasti v številu osebja in to je za komisijo velik izziv. Z osebjem je treba ustrezno postopati, zato poskušamo zagotoviti, da bi komisija ustrezno uporabljala kadrovske vire. Pozivamo pa tudi k tesnemu sodelovanju med komisijo in državami članicami enako delo se ne sme podvajati, komisija in države članice ne smejo oboje opravljati istega dela v razvijajočem se svetu. V nekaterih državah članicah, naprimer, ni treba, da deluje komisija in obratno. Mogoče je tudi izmenjati izkušnje, zato nas na področju sodelovanja med komisijo in državami članicami čaka še zelo veliko dela, kar zadeva človeške vire. Opozoriti želim na določene številke. Naprimer, če si pogledamo delegacije, 20 odstotkov osebja je bilo v času revizije uradnikov, 30 jih je bilo drugačno osebje in ostali so bili lokalno osebje. To predstavlja problem, če imamo veliko začasnih uradnikov in veliko lokalnih uradnikov tudi na ravni sedežev. Če imamo, na primer, pogodbeno osebje za tri leta in potem morajo zapustiti komisijo in tako naprej, če je situacija takšna, potem izgubljamo zelo veliko izkušenj in zelo veliko podatkov. Eden od sklepov poročila je, da bi na ravni kadrovskih zadev morali rešiti določene težave v zvezi z dekoncentracijo. Sedaj bom končal z nekaj sklepnimi besedami. Od začetka letošnjega leta imamo Evropsko službo za zunanje delovanje, zavedamo se seveda, kakšna tveganja spremljajo vzpostavitev Evropske službe za zvonanje delovanje. Mislim, da bi morali preučiti nekaj vidikov. Na ravni delegacij moramo zagotoviti ustrezno ravnovesje med vlogami izvajanja diplomacije in zagotavljanja pomoči vloge v okviru delegacij se spreminjajo iz preprostega zagotavljanja pomoči za programe in projekte do bolj politične vloge v smislu trgovine, politične razprave, razprave o različnih politikah v okviru držav v razvoju. Politična vloga se je močno povečala zagotavljanje pomoči ostaja zelo pomembno. In si zasluži posebno pozornost. Merci. Uh, merci. Uh, is, um, well, you know how the... In še nekaj. Vsi veste, kako se je Evropska služba za zonanje delovanje začela. Zaključujem, zaključujem. Ljudje morda ne poznajo postopkov v okviru komisije in če si pogledamo delegacije in vodje delegacije. Vsi se boste strinjali z mano, da tudi za poslance ali uradnike komisije traja nekaj časa, torej, da razumejo, kako deluje evropska organizacija, kako deluje ta stroj. Nekaj tednov morda ni dovolj. Tudi, če se zelo hitro učijo, jih čaka predsednik dela. Samo še nekaj, potem pa bom končal. Zmeda glede odgovornosti Evropske službe za zonanje delovanje in TEFKA. Mi smo v svoji skupini razpravljali o tem z pristojnimi komisarji in z gospod Ashton, pa tudi s komisarjem gospodom Pibrksom. Na koncu želim povedati, da tega zaenkrat še ne načrtujemo, ampak predvidevamo revizijo Evropske službe za zonanje delovanje. In če se vrnem k uvodu, mislim, da bo treba zadeti pravno ravnovesje, ko bomo imeli ravnovesje. Kdaj bomo imeli revizijo? Sedaj, čez dve leti ali. Potem, ko bo Evropska služba za zonanje delovanje nekaj let dejansko delovala. O tem se moramo še odločiti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za potrpežljivost in hvala poročevalcu za njegovo potrpežljivost. Hvala. Hvala lepa, gospod Pixton, za vašo predstavo, predstavitev. Sedaj pa gospod Preda. Hvala lepa. Hvala lepa sem poročevalec v senci za skupino ELS in podran razpravo o poročilu gospoda Mauro Nikolasa in hvala tudi gospodu Pikstenu za njegovo predstavitev. vsi v tem odboru moramo natančno razmisliti o tem, kako se upravlja zunanja pomoč. Poročilo ECA, ki, ga, ki smo ga dobili marca, je zelo pomembno. Vidimo lahko pozitivne in manj pozitivne vidike. Morda lahko nekaj besed namenim gospodu Mauro Nikolasu oziroma njegovemu mnenju. Seveda bom svoje misli potem pretopil tudi v predloge sprememb v zvezi s prvim odstavkom. Eden od ciljev te koncentracije je, da bi izboljšali zagotavljanje pomoči in da bi bili bolj prepoznavni kot Evropska unija. V post-Lizbonskem obdobju bi morali pri tem ustrajati. Računsko zadišče je pravkar dejalo, da mora komisija storiti več za to, da bi ponovno ocenila učinek evropskih ukrepov. To pomeni, da mora Evropska unija prevzeti več odgovornosti za pomoč, ki jo zagotavlja, po drugi strani pa mora biti tudi bolj prepoznavna. drugi odstavek v poročilu gospoda Mauro Nikolasa. Ne vem, kaj naj si mislim o tem, da je omenjen pregled evropske sosedske politike. To mnenje zadeva zagotavljanje pomoči. In če specifično omenimo sosedsko politiko, mislim, da lahko pride do nesporazumov. Tretji odstavek. Računsko sodišče je sprejelo določene sklepe, vendar težko je reči, kje je pravo ravnovesje med položaj za zagotavljanje pomoči in položaj za razvoj. Mislim, da moramo biti tukaj prožni. ne gre toliko za umetno delitev mest, ampak je treba zadeti ravnovesje, ki omogoča ustrezno prožnost. In še ena točka, ki je sicer v mnenju ni, ampak je po mojem mnenju zelo pomembna. Mislim, da moramo veliko pozornosti nameniti delegacijam Evropske unije in veleposlaništvom držav članic. Zagotoviti moramo komplementarnost in usklajevanje. To je ključnega pomena, če želimo imeti učinkovito zagotavljanje zonanje pomoči in koherentno zonanje politiko. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda. Sedaj pa gospod Luk Begur iz komisije. Merci, la uh, je vais être relativ... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Bom relativno kratek. Komisija se v veliki meri strinja s sklepi poročila računskega sodišča. To poročilo jasno kaže, da je dekoncentracija upravljanja zonanje pomoči sedeža na njene delegacije uspešna. Problemi sicer so, ampak so precej omejene narave, naprimer usposabljanje oseb odgovornih za razvoj programov in tako naprej, tudi različni drugi vidike, na katere opozarja gospod Mauro Nikolas. Res je, da lahko izvedemo še izboljšave, ampak glede na proračunski kontekst mislim, da ne bomo mogli zagotoviti dodatnega osebja. Delali bomo pač bolje z manj osebja. Komisija meni, da bi to lahko bilo mogoče pod tremi pogoji. Prvič, osebje v teh delegacijah mora biti izkoriščeno optimalno pri tem, ko določamo in izvajamo programe pomoči in komisija mora bolje porazdeliti osebje in tudi bolje porazdeliti breme zaradi dodatnega dela in upamo, da bodo nove smernice v zvezi z zagotavljanjem pomoči, zato da bi povečali učinkovitost pomoči in da bi bolje skoncentrirali pomoč v partnerskih državah. Upamo, da bo to imelo pozitiven učinek na obremenitev osebja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mavro Nikolas za zaključek te izmenjave. Ναι, νομίζω είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σίγουρα θα ήθελα καταρχήν. Hvala lepa. Gre za prvo izmenjavo mnen in zato bi rad dejal, da se popolnoma strinjam s tem, kar je povedal gospod Pinkston. Njegova prisotnost danes in tudi njegov prispevek je bil zelo poučen in gre dejansko za izmenjavo mnen z tistimi področji, o katerih prej nismo imeli priložnosti razpravljati. Danes pa lahko rečem, da predloge, ki smo jih slišali, lahko sprejmemo zato, da bi se pomoč čim bolj optimiziralo. Seveda je potrebno sodelovanje med delegacijami, med veleposlaništvi pač v državah, kjer se te nahajajo. Ne na zadnje pa je potrebno, da pripravimo besedilo, ki bo dovolj reprezentativno za tako zanimivo tematiko, kot je ta. Pričakujemo še predloge sprememb. Tudi zato, da bi razjasnili katero koli točko, ki bi jo, po mnenju kogarkoli, lahko še izboljšali. Zahvaljujem se vsem, ki ste dali svoj prispevek in moj vtis je, da bo naše delo dobro in reprezentativno. Nanaša pa se na področje, ki je, kot je dal gospod Pinkston, izjemno pomemben tudi zato, da se izboljša prepoznavnost Evropske unije v svetu dépôt des amendements le 10 janvier à midi. Najlepša hvala, rok za vložitev predlogov sprememb 10. januarja ob 12. uri. 31. januarja bomo v odboru AFET glasovali, 29. februarja pa bomo glasovali v odboru DEVE. Hvala vsem za sodelovanje. Sedaj pa prehajamo na 11. točko na današnjem dnevnem redu. Gre za poročilo o 11. medparlamentarni seji Evropski parlament Palestina, To je bilo v Gazi od 30. oktober 2011 do 3. novembra 2011. Francis de Rosa bo sedaj dobil besedo, ki je tudi takrat vodil delegacijo, povedal nam bo, kako je obisk potekal. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala tudi vsem članom odbora za zunanje zadeve, ki so mi dali priložnost, da podam to poročilo. Mislim, da je res eh, zelo pomembno, da imamo redne delegacije v okviru AFETA, eh, da se znanjamo naše poslance, da vedo, kakšno je to delo, tako da bomo vsi eh, dobro vedeli, kako to delo poteka, da ne bomo pravzaprav zanemarili ta vidik našega dela. Omeli smo se na Gaza, v začetku leta pa smo obiskali za zahodni breg. Zaradi določenih potovalnih omejitev, zaradi težav je pravzaprav neizvedljivo, eh, da opraviš več obiskov, da istočasno obiščeš eh, zahodno. Zahodni breg, vzhodni Jeruzalem in tudi Gazo. To je fizično nemogoče. Tako da smo to razdelili tako, da smo eh, v Gazi bili od nedelje do, petke, do petka in to smo naredili novembra. Uh, Kaj je bil temeljen namen našega obiska, da se srečamo z člani palestinskega zakonodajnega sveta PLC-ja? In prvič v Gazi smo imeli priložnost, smo se srečali z vsemi predstavniki političnih eh, frakcij. Prej pa smo imeli zgolj priložnost, da smo se srečali samo z določenimi drugimi predstavniki, da smo bili tukaj zelo omejeni zaradi Hamasa, ampak zaradi sporazuma o spravi, to so podpisali tako Fatah kot tudi Hamas, smo imeli možnost, da smo zahtevali, da se stanemo res z vsemi političnimi silami. Tako da smo tudi rekli, da se bomo sestali v zgradbi PLC-ja in to se je dejansko zgodilo. Tako da to je bil vsekakor zgodovinski dogodek, kar smo se, kot sem že rekel, sestali z vsemi predstavniki, torej Hamasa, Fataha, PLC-ja, potem tudi z neodvisnimi. Imeli smo res zelo živahno razpravo in diplomatsko rečemo, da je bila ta razprava res zelo poštena, da smo se dotaknili številnih vprašanj. Sicer bili smo vljudni, ampak zelo jasno smo izpostavili, da Evropski parlament podpira demokracijo, pluralizem, potem eh, strpnost, upoštevanje razlik in tudi svobodno družbo. Nekateri poslanci so izpostavili problem smrtne kazni. Predstavnik Fataha nas je pomiril, rekel je, eh, da so podpisali dokument Sveta Evrope, ki se imenuje Partnerstvo za demokracijo. Tam so se tudi zavezali, eh, da bodo smrtno kazen odpravili. Rekli so, da so zavezani eh, temu projektu. Kar pa zadeva predstavnike Hamasa, niso bili najbolj jasni. Sicer so rekli, da določene evropske države naj bi to imele, ampak potem smo mi rekli, da nobena članica ne more postati članica Evropske unije in istočasno imeti eh, tudi eh, smrtno kazen. Tako da to je bila. Ena točka, kjer nismo imeli enotnega stališča. Potem drugo vprašanje, ki se je pojavilo v teh razpravah, sama zasedba gaze. Ravno tako pa smo se ukvarjali eh, tudi svobodo govora, tudi z medijskimi svoboščinami in vlogo ostalih organizacij. Neodvisni, ki so bili eh, prisotni znotraj eh, našega dialoga, so rekli, da je zelo eh, težko neovirano delovati na območju Gaze. Rekli so, da jih Evropski parlament mora podpreti, tako da bi poskrbeli, da bi se njihove pravice zavarovale. Seveda smo rekli, da bi bilo veliko bolje in enostavneje, če bi lahko delovali svobodno, če te zasedbe ne bi bilo ampak sedaj so prepuščeni na milost in nemilost najpomembnejših skupin, ki pravzaprav nadzirajo to območje. Zelo jasno so tudi izpostavili, da podpirajo to, da bodo še naprej ustrajali pri odporu, da se bodo upirali. Mi smo jih vprašali, kaj to dejansko pomeni v praksi, kako bi to opredelili. Številni posamezniki so rekli, da tudi verjamejo, da so vse možnosti odprte, velika večina pa je rekla, da pravzaprav govorijo o tem, eh, da govorijo o političnem miroljubnem odporu in vse politične skupine, ki so bile prisotne, so podpirale Abasa, tudi ko govorimo o Združenih narodov, 70 odstotkov prebivalstva, torej tako v Gazi kot na Zahodnem bregu to podpira in verjame, da so Združeni narodi pravi forum, če ne bi dosegli mir in če ne bi se palestinska država v okviru te organizacije priznala. Bili so zgroženi, to moramo reči, eh, glede politike združenih eh, držav, da več ne financira UNESCO zaradi tega, ker je sedaj Palestina postala eh, članica UNESCO. Kakšno je bilo stališče? Rekli so, da imamo opravka z dvojnimi standardi. Kar nekaj članov PLC-ja je to izpostavilo. Rekli so, da arabska pomlad ni izoliran proces in pomembno je, da Evropa pa tukaj vse odzove pripisujejo velik pomen Evropi in tudi naši zavezi, da zagotovimo, da zaživi pravna država na Bližnjem shodu, da moramo spoštovati ne nazadnje tudi pravice palestincev, isto kot smo že naredili s pravicami libicev, potem tudi egipčanov in sercev. Tako da to je bil ta političen okvir našega obiska. Seveda pa smo se pogovarjali tudi s predstavniki agencije UNRWA, ki eh, zastopa begunce. Rekli so, da nimajo dovolj finančnih sredstev, ker ne morejo ohraniti programa, ki pomaga šolam, ki jim zagotavlja zdravstveno oskrbo. Ravno eh, tako je to problem zaradi delovnih mest, zaradi kadrovske politike in nimajo dovolj sredstev, tako da bodo morali prekiniti z delovanjem, razen če dobijo dodatno pomoč. Približno 50 odstotkov šolskih oziroma 130 otrok šolajo, kar pomeni, da zagotavljajo zdravstveno oskrbo, učijo jih, to je ta okvir delovanja. Učijo jih eh, tudi o rezolucijah Združenih narodov, o holokaustu, o genocidu. Potem so govorili tudi o tem, da 10 tisoč otrok na območju eh, Gaze ne hodi v šole, zato ker živijo na preveč oddaljenih eh, delih Gaze in zaradi političnih omejitev in omejitev pri popotovanju sploh ne morejo priti v šole. Obstajajo resne težave in prebivalstvo ima velike težave. Nedvomno velja, da je Gaza nekakšen zapor na prostem. Samo pet odstotkov gospodarske dejavnosti je na tem območju, to se ni spremenilo. Sicer je nekoliko več pretoka, imamo samo eno mejno točko, kjer lahko prehajaš mejo, ampak 40 odstotkov tega, kar se dejansko, samo 40 odstotkov tega, kar se dejansko potrebuje, se potem pripelje v gazo. Seveda ni izvoza. Poleg pomoči tudi ni dejanskega uvoza. Potem gradbeni material so sicer zagotovili, potrebujejo 100 novih šol, to so načrti, vendar pa jih sedaj ne morejo zgraditi, ker gradbenega materijala ni dovolj. Zaradi predorov in skozi predore se zagotavlja ta gradbeni material na meji z Egiptom, ampak to ni zakonito, zato pravzaprav zaradi tega nezakonitega uvoza blaga se ne morejo posluševati tega. in uh, včasih pride do napada z izraelske strani. Ni pa omejitev, namreč v gazi si pravzaprav odvisen od pomoči, ker si tega ne moreš privoščiti. 50 odstotkov uh, prebivalstva je odvisno od zunanje pomoči, 60 odstotkov ljudi je brezposelnih, potem tisti, ki so mlajši od 15 let, so v 50 odstotkih primerov tudi odvisniki, kar pomeni, da je prebivalstvo res ogroženo. To so velike težave. Srečali smo se tudi s tem, da od marca 2010-2029 tisoč otrok so ubili Izraelci izraelski vojaki na območju Gaze, zato ker so se preveč približali mejnemu prehodu. 300 metrsko območje na območju Gaze, na strani Gaze oziroma na mejnem prehodu. Tako da teoretično, če pride do premika v tej 300-metrski coni, potem je zelo verjetno, da te, bo, da te bodo ubili ampak 19 eh, otrok je bilo zunaj tega območja. Tako da je šlo za 600 metrsko cono, vseeno so jih ubili, nekatere so streljali v glavo, sicer niso bili ubiti, lahko pa si predstavljate, da je to za njih zelo traumatična izkušnja, tako za njih kot tudi za njihove družine, ki so morali potem za njih poskrbeti kasneje. Preden sklenem, naj povem, eh, da bom seveda z veseljem odgovoril na vaša morebitna vprašanja. Sečali smo se tudi z nevladnimi organizacijami, z organizacijami, ki zastopajo ženske. Potem smo bili tudi v šoli, predstavili so nam tudi vodne projekte, potem eh, tudi vodonosnike. Ta projekt eh, je bil skoraj da popolnosti uničen, če se ne bomo hitro odzvali. Potem bo prišlo tudi do velikih težav zaradi razsoljevanja in eh, tukaj ni ustreznih čistilnih naprav. Tako da so razmere res eh, zelo težke. Ne vem, ali imamo drugo rešitev, kot da bi mednarodna skupnost zahtevala, eh, da se bo to zasedanje oziroma ta politika zaključila, ampak k sreči prišlo eh, do določene izpustitve zapornikov, ampak mislim, da je sedaj skrajni čas, da mednarodna skupnost reče, pogledajte, zresnimo se, razmere so zelo hude, prebivalstvo v Gazi nikakor ne sme biti obravnavano eh, tako, kot se ga obravnava v tem trenutku. In ob koncu mislim, da moram izpostaviti še eno zadevo. Sestali smo se tudi z nekaterimi zaporniki, ki so jih nedavno izpustili iz eh, zapora. To je ta izmenjava za vojaka Galit Šalida. Različna starostna struktura je bila. En moški je bil v zaporu 25 let, eh, številni starci, pravzaprav nas je ta sestanek kar streznil, to moram reči. Še vedno so zavezani temu, da bi se oblikovala palestinska država. Nekateri so zelo jezni zato, ker Evropska unija ni dovolj upoštevala njihove težave. Še vedno imamo na stotine zapornikov, mislim, da jih je 160 otrok. 22 izvojenih predstavnikov PLC-ja so ravno tako v zaporu. Še enkrat so jih aretirali tako se je Izrael odzval in še vedno ostajajo v zaporu. Tako da morda bi naš odbor za zunanje zadeve seveda tudi sprejel eh, poročilo, ker pelce ni pristojen, da bi eh, to poročilo predstavil, lahko nam samo predstavi svoje poročilo, morda pa bi naš odbor lahko vzpostavil in oblikoval eh, svoje poročilo na lasno pobudo, da bi spregovorili o razmerah v Gazi. Nedvomno nas bodo pri tem člani pelce podprli, pa tudi drugi posamezniki, nedvomno. To so tisti, eh, ki nas vedno podpirajo pri pripravi podobnega poročila, ampak mislim, eh, da moramo postaviti zelo jasne zahteve, ker sedaj imamo pravka z novo generacijo mladih. To je generacija ki bo Izrael zgolj sovražila, ampak mi moramo spremeniti te razmere čim prej. Potrebujemo dve državi, potrebujemo Izrael, potrebujemo Izrael, ki bo vrjel v mir s svojimi sosednjimi državami. Jasno je, da potrebujemo varen Izrael, druge dolgoročne miroljubne rešitve ni, ampak sedaj potrebujemo ta odziv in Gaza moramo rešiti. Te razmere so neuzdržne. Najlepša hvala, gospod eh, De Rosa. Hvala, ker ste nam predstavili svoje poročilo. Gospa Kil Nilsen. Euh, Najlepša hvala. Dovolite, da tudi sama nekoliko komentiram zadeve. Odbor za enakopravnost med spoloma je ravno tako poslal delegacijo, eh, ki je bila tudi na Zahodnem bregu v istem času. Naš odbor je želel zvedeti, eh, kako se trenutno oblikuje politika za enakopravnost spolov v tej regiji. Naj dopolnim to, kar je že povedal Pronsijas de Rosa. Ko govorimo o ženskah, srečali smo se z odborom eh, za ženske, ki deluje v Gazi. Ravno tako smo obiskali delovno skupino, ki se ukvarja z emancipacijo žensk. Ženske v gazi zatirajo dvojno. Najprej se soočajo z istim zatiranjem, kot so jim priča vse ženske sveta, ki živijo v patriarhalni družbi, potem pa so tudi žrtve te nesmiselne blokade. Tako da veliko krat premalo govorimo o razmerah žensk v Gazi, ampak razmere so res neozdržne v tem trenutku. Tudi gospod eh, Derosa je to izpostavil. Velika večina prebivalcev v Gazi so pravzaprav otroci in otroci potrebujejo hrano, za njih moramo poskrbeti. Ženske imajo največjo odgovornost, da se morajo za otroke poskrbeti, stojijo v dolgih eh, vrstah, ko čakajo za hrano, ki jo v veliki meri zagotavlja Evropska unija, potem moramo upoštevati tudi njihovo prihodnost. Ampak eh, ti otroci prihodnosti nimajo. Ženske se morajo soočati z vsemi temi vprašanji. Kot sem že omenila, je stopnja brezposobnosti v Gazi zelo visoka in eh, ženske živijo v težkih razmerah. To sem želela izpostaviti še enkrat. Pravzaprav bi vam lahko povedala zgodbo, ki bi lahko mnoge presenetila. Morda ste videli film Prašič iz Gaze. To je, mislim, ta film, ki se trenutno predvaja tako v Belgiji, kot tudi eh, v Franciji. To je sicer komedija. Pravzaprav pa mislim, da zelo dobro opiše kontekst eh, trenutnih razmer. To je usklajeno z realnostjo. v tem filmu je tudi zgodba o ljudeh, ki skušajo kupiti Viagro. Viagro skušajo kupiti v lekarni. Ampak v filmu niso naključno predstavili te zgodbe. Zakaj pravzaprav gre? Zdi se, da je Viagra pravzaprav zelo iskano blago, ki potuje prek tunelov, ker se zdi eh, da pravzaprav moški se dolgočasijo, tudi eh, ženske niso najbolj navdušene nad eh, vsakdanom. To sem želela izpostaviti in to se navezuje tudi na prispevek eh, gospoda De Rose. Gospa Gomez je naslednja. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe Nilsen in tudi gospodu De Rosi, ker sta poročala o tem, kaj sta dejansko videla na terenu. Naj povem, da izražam solidarnost eh, z ljudmi, ki so v Gazi in ki živijo v teh eh, sramotnih razmerah v tem trenutku. Ampak dovolite mi, da spregovorim tudi o Izraelcih. Jaz sem tudi njihova prijateljica. Razmere v Gazi, po mojem mnenju, nikakor ne moremo rešiti in mislim, da je tudi v interesu teh ljudi, da se ta problem reši. Skrbi me tudi, kaj se bo zgodilo z mirom. Žal se bojim, da se bodo eh, ti procesi nadaljevani, ker, ker se bližajo volitve v ZDA, tako da bo ta proces eh, zašel v slepo ulico. Vsako predstavnica Ashton je vložila dejanska prizadevanja, da bi se ta konflikt razrešil, vendar pa se mi zdi, da tako ona kot tudi Evropska unija nista sposobni, eh, da bi razmišljali izven ustaljenih okverov. Upoštevati moramo trenutne izzive in težave, ki jih imamo tudi znotraj Evropske unije v tem trenutku. Mislim, da je napočil čas, eh, da pobudo prevzame Evropski parlament. Gospod Derusa ima popolnoma prav predlagate, da naš odbor eh, prevzame pobudo in da spiše poročilo, kjer bi urisali razmere v gazi. Mislim, da bi tako izvedli dodaten pritisk in bi lahko morda rešili bistvena vprašanja. Ravno tako menim, da razmere v gazi in tudi bilateralni odnosi med Palestino in Izraelom morajo predvsem upoštevati dogodke arabske spomladi. Videla sem grozovito komentarec eh, BBC-ja. Govorilo se je o nezakonitosti, o brezakonju, ko govorimo o Sinaju, ko govorimo o trgovini z migranti. Potem problemi organov, eh, tatvina. Mislim, da to kaže, da obstajajo velika tveganja ne samo za migrante, ampak tudi za ostale skupine. To velja tudi za Izrael, tudi on je ogrožen. Mislim, eh, da ne smemo biti še naprej slepi. Prevzeti moramo pobudo, na kar je opozoril tudi gospod Derosa in moramo to napisati, gospod Landsbergis. Najlepša hvala. Hvala gospodu Derosi. Izjemno in dobro priložnost je imel, da se je pogovoril s politiki, ki so dejavni v Gazi. To so voditelji eh, v tem eh, delu sveta. Pogovorili ste se tudi z voditelji Hamasa. Sedaj so naredili korak naprej. Dali so roko Fatahu, kar je dobro morda pa bi nam lahko tudi povedali, kaj se zgodi z obema stranema. Namreč govorili ste o skupni viziji, kaj pa je z ozemljem. Kakšno bo to palestinsko ozemlje, kako bodo začrtali meje, kakšni bodo odnosi s sosedi. Ta skupen pristop, eh, kako živeti v sožitju s sosedi. kako zagotoviti, da se vse skupine enakovredno priznavajo in da to stori tudi Izrael in da oni priznajo Izrael? Sprašujem se, ali dejansko imajo skupno stališče, skupno vizijo obe strani, torej Hamas na eni strani in Fatah na drugi. Ali lahko upamo, da bo v prihodnosti palestinska država imela enotno vodstvo ali pa bo prišlo do konkurence med obima vodstvoma. In posledično, ali bodo zauzeli drugačen pristop, ko gre za sosedsko politiko in tudi za Izrael. Potem, ali je Palestina oziroma Gaza pripravljena, da sprejme na milijone prebivalcev, ki so trenutno v begunskih taboriščih, ali lahko postane njihova domovina? Kako oni ocenjujejo te razmere? In ali bo to država nekakšna domovina, da bodo ti ljudje lahko prišli v Palestino v doglednem času? ali bi lahko vključili tolikšno eh, število ljudi, kar vemo, da je Gaza že trenutno prenaseljena. Potem, kakšni so prihodnji obeti palestinske države? Ali lahko sklene mednarodne pogodbe? Ali se lahko zagotovi tudi vojaška varnost. Ko govorimo o Iranu, o Rusiji, o Kitajski, ko govorimo tudi o določeni obveznosti, eh, da se bo zagotovila obramba, da bo recimo Palestina naj bi zagotovila obrambo Kitajski in obratno. In kaj bo z mednarodnim okvirom delovanja? In ne nazadnje, ali bodo to podprli eh, Združeni narodi? Tako da se sprašujem, ali bomo dejansko videli, da bo mir zaživel v tej regiji ali ne, ali pa bo to samo pomenilo več grožen. Pogovarjali ste se s predstavniki Hamasa, zanima me, kaj so oni povedali. Potem čezmejno streljanje, ko so obstreljevali tudi izraelske vasi in mesta, ali so govorili o tem. Tudi tukaj nedvomno so bile žrtve, otroci, ampak tokrat na izraelski strani. Tako da ali oni obsojajo to vrstno početje ali bodo s takšnim početjem prenehali. Morda je to tudi priložnost za nas, da bi izvedeli več, kar ste bili vi tam ne na zadnje. Hvala, gospod Landsbergis. Gospod eh, Derosa, bi se želeli odzvati? Ja, veliko vprašanj ste mi zastavili. Naj povem, da predsedujem DPLC-ju, tako da tukaj ne ločujem Fataha, Hamasa ali pa ostale. To moram zelo jasno izpostaviti. Sam se se sestanem eh, z vsemi političnimi skupinami znotraj palestinskega zakonodajnega sveta, to so izvoljeni predstavniki, ne sestajem pa se z neizvoljenimi predstavniki, predvsem tistimi organizacijami, eh, ki so deležene v kakršnikoli obliki nasilja. To želim jasno izpostaviti že na samem začetku. Sam predsedujem eh, delegaciji palestinskega zakonodajnega sveta in to je moja vloga. Upam, da bo v prihodnjih letih postalo možno, da bi organizirali medparlamentarni sestanek, ker bomo imeli predstavnike vseh političnih eh, strank, eh, tako v vzhodnem Jeruzalemu, na zahodnem bregu in Gazi in da bo se bo to odvijalo v Bruslju. V 2006 smo imeli zadnji sestanek in upam, da nam bo uspelo, da bi združili vse te ljudi. In potem bi lahko neposredno zastavili vprašanja tistim, ki so odgovorni, ker sam zgolj predstavljam Evropski parlament. Seveda bi vam lahko povem, kaj je stališče Evropskega parlamenta, ampak nikakor ne bom govoril v imenu drugih organizacij, ker nisem pristojen za te organizacije. Seveda vam bom posredoval kopijo zapisnika, dobesednega zapisnika, kjer lahko preberete različna stališča, ki so jih razrazili različne organizacije, različne ljudi. Če si želite to poročilo, ima približno 14 strani, lahko vam ga posredujem. Posredujte mi svojo elektronsko pošto, tako da boste dobili to poročilo vi ali pa vsi tisti, ki vas to zanima. Kaj pa je bistvo? Zelo jasno smo že rekli, da Evropski parlament nasprotuje, nasilje, nasprotuje nasilju. In večina predstavnikov PLC-ja, tudi predstavniki Hamasa, neodvisni in tudi predstavniki Fataha, so rekli, eh, da podpirajo pravzaprav miroljubni odpor, podpirajo pogajalski okvir. Različna stališča so izrazili glede na to, kaj je za mejami iz leta 1969, kako so predani temu ali ne. Potem želijo vsi, da bi se upoštevale meje, kar zdajva leto 67. Hamas ni bil najbolj jasen, ampak vodstvu so že rekli, da bodo upoštevali eh, okvir meja iz leta 67. Seveda, usklajenih stališč ni glede na to, kaj je ta zaveza dejansko, kako bi lahko lahko šli onkraj te zaveze, kako bi lahko dobili nekoliko več. Potem izstrelki iz eh, Gaze v Izrael. V imenu Evropskega parlamenta smo zelo jasno rekli, eh, da morajo s tem prenehati, da to ni mednarodna pravna podlaga, da je to mednarodno pravo, ki ga morajo spoštovati vsi. Ni dovolj, da rečemo, da spoštuješ mednarodni zakonodajni okvir kot Izrael, ampak morajo to narediti tudi palestinci. In mednarodna zakonodaja je zelo jasna, namreč civilistov nikakor ne smeš ogrožati. To smo zelo jasno posredovali vsem tistim, s katerimi smo se v Gazi srečali. Tako da mi smo svojo vlogo kot predstavniki Evropskega parlamenta opravili. Posredovali eh, smo politične ukrepe naše politike, ampak eh, zelo jasno bom povedal še eno zadevo. Prebivalstvo Gaze, in to smo zelo jasno rekli, da kar zadeva Evropski parlament, eh, so nas najbolj pomembni palestinski ljudje, ker ne bomo podpirali eno politično skupino ali stranko, ampak zagovarjamo politiko človekovih pravic. To velja za palestince in to je za njih pomembno. Pomembno pa je tudi, da oni odločajo o svoji politični usodi. Pa še tole bom izpostavil. Mislim, da ni razumno, da bi pričakovali, da bi se katerakoli družba politično poenotila kar ni enovite demokracije ali družbe v Evropi, ki bi imela samo eno politično stranko. Vsi imamo na ducate političnih strank, ki delujejo, ki tekmujejo druga z drugo in to mora veljati tudi za Izrael, pa ne nazadnje, to mora veljati tudi za Palestino in takšne so razmere. Približno 14 različnih političnih eh, strank imajo na Zahodnem bregu, potem v Gazi in tudi v Vzhodnem Jeruzalemu. Še enkrat ponavljam, 14. Tako da bi sedaj rekli, da bi morali imeti samo enovito politično stranko, da bi samo Fatah imeli. Ne, to ni smiselno. Ko pa govorimo o spravi, potrebno se je sporazumeti o političnih korakih, kako naprej do palestinske države. Abbas in Anije se bosta sestala ta teden. Kako zagotoviti volilni režim, kako poskrbeti za to, da bi oblikovali volilno komisijo, ki bi spremljala ta proces. Upam, da bo Evropski parlament poslal opazovalce, to smo že imeli v preteklosti. Mislim pa, da bo kritičnega pomena, ko govorimo o teh volitvah, da vsi tisti, ki bodo kandidirali, potrebujejo tudi jamstvo strani mednarodne skupnosti, torej ZDA in Evropske unije, da bomo volilni rezultat nedvomno spoštovali ker tega nismo naredili zadnjič. In to je negativno vplivalo na Evropo, ker teh volitev nismo spoštovali. Seveda sedaj ni smiselno, eh, da bi obžalovali, da bi podgrevali te stare stvari, ampak potrebujemo mirno rešitev, potrebujemo mir, potrebujemo palestinsko državo in ravno zato moramo spoštovati volilne rezultate palestinskih ljudi, ki volijo drugače bomo igrali eh, dvojno igro in ne bomo spoštovali demokracije, ampak to zahtevamo od drugih. To želim sedaj zelo jasno izpostaviti. Ob koncu pa še tole. Mislim, da bi bilo zelo dobro za odbor AFET, eh, če bi prevzeli pobudo o poročilu na lasno pobudo. Seveda sam nisem član odbora in pri tem ne morem ustrajati, ampak mislim, da bi bilo to vseeno zelo dobro pa še eh, dve točke ob koncu. Zanemaril sem omeniti, da smo obiskali tudi univerzo. Obstajata dve univerzi, ki delujeta na območju Gaze. 50 eh, tisoč eh, mladih ljudi naj bi bilo na območju Gaze. Manj kot 10 odstotkov diplomantov pa je zaposljivo, torej manj kot 10 odstotkov diplomantov se zaposli. Pomembno pa je reči tudi tole. Noben študent v Gazi ne more sodelovati v programu Evropske unije Erasmus. Na tisoče študentov iz Izraela pa imajo to pravico, ker študenti ne morejo pravzaprav zapustiti Gaze. To je ta omejitev sicer so vzpostavljene določene povezave med eh, to univerzo in tudi med evropskimi univerzami. Predavatelji lahko obiščajo te univerze, lahko sodelujejo v programih izvenjave za študente, pa to ne velja. In vemo, da je program Erasmus zelo dober, da lahko iz tega veliko potegnemo in mislim, da moramo tudi to izpostaviti, da moramo tudi izraelskim oblastem reči, da morajo študentom dovoliti, da lahko potujejo. In res ob koncu Eno vprašanje, ki sicer ni neposredno povezano z gazo, je pa povezano z mirom, tudi s pravo. To veljam tako za Izrael, kot tudi za palestince. Vprašanje beduinov. 200 tisoč beduinov je v Izraelu, ampak 30 tisoč jih eh, je na področju, ki ga vojaško nadzoruje Izrael, to je na Zahodnem bregu. Izraelska vlada v tem trenutku načrtuje, da bi jih 30 tisoč preselila. na območje, na vasi, kjer so pravzaprav samo nekakšni indijanski rezervati. Tukaj nimajo izobraževalnih ustanov, nimajo vode, nimajo tudi elektrike. To mislim, da je pomembno vprašanje, ker prihaja do kršitve človekovih pravic. Tako da Evropski parlament mora ustrajati pri tem, da se spoštujejo standardi na področju človekovih pravic. Verjamem, da Evropska unija mora ustrajati pri tem, da se spoštuje mednarodna zakonodaja na področju človekovih pravic, da se spoštuje demokracija. Pozval bi odbor AFE, da spreme ustrezne ukrepe, da poskrbimo za to, da tako palestinci, pa tudi izraelski arabci se pošteno obravnavajo in da se jih ne diskriminira. Hvala. Hvala, gospod Tenok. Ste želeli besedo? Hvala, gospod predsedujoča. To sem že toliko krat povedal v preteklosti. Sam na liberalno demokracijo ne gledam kot zgolj na možnost glasovanja. To vključuje tudi parlamentarne pravice in svoboščine ter spoštovanje pravic manjšin, kar vključuje spoštovanje pravic žensk in manjšin zlasti na Bližnjem vzhodu. Hamas, gospod Derosa, je tako kot Ira, ki je bila prepovedana v Združenem kraljestvu, je prepovedana organizacija. Listina iz leta 1984, ki si je nikoli niso odpovedali, govori in ima za cilj uničenje židovske države, torej antisemitska ideologija. Zakaj bi torej jaz ali kdorkoli iz mojih vrst spoštoval to stranko, če tudi je izvoljena z večino glasov ljudstva? To ni demokracija, vsaj ne v mojem besednjaku. Slišali smo, da naj bi 26 odstotkov mm, v Egiptu dobili, ampak bojim se, da če bi zmagovalci na volitvah zmagali, potem se bojim, da ni poti nazaj. Bi pa dejal, ali mislite, da gre samo za volitve, ali pa gre tudi za to, da se stranke zavežejo k določenim pravicam, temeljnim pravicam. ali je dopustno, da sprejemajo zakonodajo, ki onemogoča, da bi jih kadarkoli vrgli z oblasti. Skratka, zadeva je precej um, kompleksna in bojim se, da Hamas lahko povzroči težave, ki bodo tudi za nas zelo velike. Gospa Auken, eh, zelo nakratko. Samo odgovorila bi kolegu Tenako. Mislim, da če si pogledate, koliko strank v Izraelu je bilo priznanih oziroma je priznalo Palestino, niti na njihovem zemljevidu jih ni, zato se mi zdi, da bi morali spoštovati, da imamo različna mnenja. Ampak sama sem spremljala te volitve in dejansko šlo je za voljo ljudi, ki je bila izražena. Pa še pripomba k temu, kar je povedal gospod Landsbergis. Mislim, da bi bilo čudovito, če bi ljudje, ki, so, ki prihajajo iz nekoč okupiranih držav, če tudi ti povedo svoje mnenje. Palestina je danes okupirana. V tem parlamentu se strinjamo. Če si pogledate, koliko je nasilja proti civilistom, če si pogledate, Kdo je tisti, ki izvaja nasilje? To so okupatorji. Seveda, te rakete so idiotske, to obsojamo, o tem se strinjamo. Ampak tudi druga stran uporablja izstrelke, helikopterje, težko eh, orožje. Po mojem mnenju, to ni nič boljše kot dejstvo, da so tam stacionirane rakete. In Človek bi pričakoval, da bodo ljudje, ki ste nekoč živeli pod okupacijo, imeli razumevanje za ljudi, ki še danes živijo v okupirani državi. Sicer pa mislim, da moramo podpreti naše kolege in resolucije. Gospod Landsbergis, vi ste povedali tudi nekaj zelo pomembnega. To pa so taborišča. Namreč dejstvo je, da nihče ne govori o beguncih. To je ogromno ljudi, ki živijo zlasti v Libanonu. Kaj se bo z njimi zgodilo v prihodnje? Namreč, seveda, mednarodno pravo je jasno, imajo pravico do vrnitve. Dejstvo pa je, da to ne bo spoštovano. In zdi se, da je Evropa to kar sprejela. Ampak mislim, da bi mi ne smeli zgolj reči, poslušajte, Libanon ali kdorkoli že, To je treba urediti. Resnično pozivam, da to nekoč uvrstimo na dnevni red. Kakšna je naša vizija za to ogromno število ljudi? Pri nas smo se pogovarjali o tem, ampak pravzaprav ne vemo, kakšna naj bo prihodnost teh ljudi. Tukaj je treba vključiti politični vidik. Bi pa še nekaj povedala. Sama sem bila tudi v Gazi, ko je odbor za ženska vprašanja obiskal to območje in lahko samo podprem to, kar je povedal Prinšjes. Gre za vprašanje beduinov. Izrael enostavno sprejema, pravijo, no, pri njih je kultura taka, da to počnejo ženskami. Namreč Ženske lahko zatirajo, ker je pač njihova kultura taka. Mi bi morali biti zelo glasni, ko gre za pravice žensk. One so namreč prihodnost beduinov. To je čudovito ljudstvo, ki pa potrebuje našo podporo. Hvala lepa vsem kolegom. Če dovolite, bi zaključila to razpravo. Gospod Terosa prosim, da zaključite, ker drugi kolegi čakajo za druge točke dnevnega reda. Zelo nakratko, samo da ponovim. Sam nikakor nisem predstavnik oziroma zagovornik Hamasa. Sam zgolj odražam vrednote tega parlamenta v zvezi z pelcejem. Seveda sam imam svoja stališča, ampak tu je moja naloga, da odražam stališče parlamenta in zdi se mi, da sem to naredil mm, precej pošteno. Gospod Tenok je omenjal Iro. Sam prihajam z Irske in moram reči, vse od leta 1969 sem svoje življenje preživel tako, da sem nasprotoval Iri, leta 94 sem bil tudi minister, sedel z njimi, se pogovarjal, pogajal. Pomembno je, da razumemo to, da je Hamas organizacija, ki sebe vidi kot osvobodilno vojsko, osvobodilno stranko, karkoli že hočete. To je mešanica vseh sort ljudi, od demokratov do protidemokratov podobno kot pri vseh organizacijah. Zato morate vzpostaviti dialog predvsem s tistimi, ki želijo naprej, ki želijo svobodno Palestino in izolirate tiste, ki tega nočejo. Ni prav, da vse obravnavate enako, da kar vse izolirate in rečete, poslušajte, ne bomo se pogovarjali z vami zato, ker se imenujete Hamas. Poiskati morate najprej način za pogovor in na to izpogajati mirno rešitev. Kajti ne morete izpogajati Eh, rešitve, če imate samo 40 odstotkov ljudi, s katerimi se lahko pogovarjate. Potrebujete nekoga, ki je reprezentativen za ljudstvo. Podobno velja tudi za Izrael. Tudi tu potrebujete nekoga reprezentativnega, s komer se pogovarjati. Zelo to lepo prosim. Nehajmo demonizirati različne subjekte pri tem konfliktu ne glede na to, na kateri strani so, izraelski ali palestinski, mi moramo odigrati pozitivno vlogo in ljudi združevati in jih ne razdruževati. Hvala lepa, gospod Darosa. Predlagam, da gremo naprej. In sicer poročilo o četrtem stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EP Albanija. In sicer je ta poteka v Tirani 24. in 25. novembra. Besedo dobi gospod Kukan. Hvala. Do nedavnega je bila notranja situacija v Albaniji zaznamovana predvsem z napetostmi. To se je začelo s parlamentarnimi volitvami, Potem je opozicijska socialistična stranka začela bojkotirati delo parlamenta. Prišlo je do eskalacije napetosti in to januarja letos. Policija je ubila kar nekaj ljudi med pouličnimi demonstracijami. Letos maja so potekale lokalne volitve, in opozicijska socialistična stranka je de, ponovno dejala, da so bile volitve polne nepravilnosti. In rezultat tega je bil, da Albanija v dveh zaporednih poročilih o napredku ni dobila priporočilo za kandidaturo. Evropska unija, vključno z Evropskim parlamentom, je v mestnem obdobju delala intenzivno, zato da bi našli skupen jezik med obema stranema v konfliktu. V zadnjih mesecih, zahvaljujoč našemu diplomatskemu delu in sicer delegaciji EU v Tirani, še zlasti zahvaljujoč mm, veleposlaniku in generalnemu direktorju Saninu, je bil dosežen kompromis med obema stranema. Parlamentarno delo napreduje ob udeležbi tudi opozicije. Stabilizacijsko pridružitveni parlamentarni odbor je na sestanku sprejel skupno deklaracijo. To je vredno omeniti, kajti prej se je trikrat zgodilo, da ni bilo možno sprejeti kakršnokoli skupno deklaracijo in sicer zaradi nepremostljivih razlik med obema albanskima partnerjama. Meeting. Sestanek je potekal 8. in 9. novembra in veliko je bilo o njem poročenega v medijih. Sodelovali so vsi albanski sogovorniki, 14. Delegacija se je sestala z predsednikom skupščine, predsednikom Albanije, predsednikom eh, socialistične stranke, ministrom za pravosodje, ministrom za zunanje zadeve, ki nas je sprejel v imenu premijeja Beriše, ki je bil v času trajanja obiska delegacije odsoten in je bil v tujini. Glavnina razprave se je osredotočala na integracijo Evropske unije ter reforme v Albaniji. Vsi poslanci, dva iz EPP-ja, dva iz SD-ja, en ALDE in en Zeleni, so predstavili zelo konstruktiven pogled in vsi govorili enotno, kar sem zelo cenil in zato bi se jim rad posebej zahvalil. Na koncu nam je uspelo sprejeti besedilo, neko skupno priporočilo in to je bilo ponovno. To je bila ponovna potrditev, da je politična situacija v državi nekoliko bolj pozitivna. Nasplošno lahko rečem, da je bil obisk uspešen. Če bi sodelovanje obeh političnih blokov pripeljalo do stabilizacije politične klime v Albaniji, bi država lahko dobila priložnost da naslednje leto naredi korak naprej na evropski ravni. Verjetno bi bilo koristno, če bi Evropski parlament lahko sprejel resolucijo o Albaniji še pred zasedanjem sveta meseca junija. Medtem pa bo veliko trenutkov, ko se bo dalo preveriti zaenkrat še krhko sodelovanje med obema blokoma. To so lahko predsedniške volitve, in to je lahko tudi dopolnitev poslovnika njihove skupščine. Mnogi, mm, tudi veleposlaniki EU, so v času našega obiska v Tirani bili skeptični glede vzdržnosti sodelovanja. Gledali so na to sodelovanje kot na površno, nekaj, kar je pravzaprav izsilila Evropska unija za to, da bi prišlo do napredka pri širitvi. Dejali pa so, da to sodelovanje ni dovolj močno, ko bo šlo za delitev moči in oblasti v Albaniji. Sam sem previden optimist. Pozitiven trend je tu, obe stranki in oba voditelja sodelujeta. Sicer ne, ne vem, kako navdušeno, vendar pa le sodelujete in to prinaša tudi neke rezultate. Torej, če zaključim. Na naši strani je potrebno to, da vse inštitucije EU, vključno s parlamentom, vključno z vsemi političnimi skupinami ter mojo EPP, vse skupine morajo biti enotne in pošiljati enaka sporočila vsem političnim akterjem v Albaniji. In izogniti se moramo kakršnim koli napačnim signalom ali pa incidentom, če hočete, zato, da ne bi škodovali temu razvoju političnih dogodkov. Ta država je izgubila dve leti zaradi političnega kreganja med dvema največjima političnima blokoma. Mislim, da je to več kot dovolj. Namreč ljudje v Albaniji si zaslužijo kaj boljšega. Mislim, da je do spremembe miselnosti prišlo potem, ko je Evropska unija začela pošiljati svoja sporočila in ko so spoznali, kakšna je realnost in so dojeli, da brez resnega političnega dialoga med strankama država enostavno ne bo šla naprej. Zato se obnašajmo tako, da doseženega ne bomo pokvarili. Hvala, gospod Kuken. Sedaj pa dajem besedo podpredsedniku. Like Hvala lepa. Najprej pozdravljam pripombe gospoda Kukana in naj dejam, da v celoti podpiram in se strinjam z njegovimi pripombami. Potem pa bi rad omenil še konkreten sestanek, ki je bil zelo pomemben. To je bil sestanek s predsednikom. Predsednik se mi zdi, da je odigral izvrstno ravnoteženo vlogo in nekako uspešno krmaril skozi to krizo. Predsednik nam je omenil tri vidike, ki jih je treba, ki jih mora odbor zelo resno jemati. Ključni trenutek za vzdržnost tega procesa med obema političnima strankama in tudi za izvedbo 12 ključnih prioritet bo sprejetje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 v zvezi z obveščanjem javnosti o njegovem izpolnjevanju predsedniških dolžnosti. Za me je to nekaj nezaslišenega, ampak če predsednik to omeni, potem se mi zdi, da mora to parlament vzeti resno in da moramo narediti nekaj, da omogočimo svobodo medijev v Albaniji. In ne nazadnje, ko govorimo o notranjih institucionalnih odnosih, predsednik je potrdil, da v zvezi z državnim udarom, kjer je generalni državni tožilec, vodja tajnih služb in predsednik sam, da je to močno škodovalo vredostojnosti države in zato bi si morali prizadevati, da bi v prihodnje ne prišlo do kakršnih koli podobnih situacij. In še moja končna pripomba, ja, nujno je, da govorimo z enim glasom pa naj gre za komisijo, svet ali parlament. Vendar pa slišim in moram povedati, da smo se tu strinjali, da želimo pridobiti tudi izjavo SD-ja in sodelovati s predsednikom Berišo. Pomembno je uresničiti 12 ključnih prioritet. Sredi tega procesa pa smo dobili izjavo, ki jo je dal gospod Dol, ki je v enem stavku dejal, da je Eti Rama duševno bolan. Ne bom komentiral o gospodu Dolu, ampak vse podobne izjave, če jih dajo EPP ali SD, pravzaprav je uničujoč take izjave. Takim izjavam bi se morali v prihodnje izogibati če želimo podpreti proces, ki je sedaj šele zelo na začetku. To je proces, ki je še zelo krhek in ki še zdaleč ni trajen. Zato moramo poskrbeti, da bomo vsi govorili enotno in da bomo zavezali obe strani, da boste delali skupaj v dobro Albanije in naših evropskih vrednot. Še moja zadnja pripomba srečali smo se z novimi elitami, z študenti fakultete za politiko. Izrazili so svoje frustracije zaradi vedenja političnih voditeljev in izrazili upanje, da bo Albanija dobila boljšo prihodnost. To pa je pomembno ne le zaradi voditeljev, temveč tudi zaradi družbe nasploh. Gospod Kacin. Madame la Presidente. Uh, Hvala lepa. Sam se nisem udeležil sestanka v Tirani, kljub temu pa so me kolegi, najprej Stanimir Ilčev, ki je bil tam v imenu moje politične družine in tudi osebje sekretarjata prosili, da se na začetku zahvalim našemu predsedojočemu gospodu Kukanu, ki se je izvrsno odrezal. V takih okoliščinah enostavno morate biti diplomat. In poslušal sem, kako je komentiral položaj. Obžalujem, Viktor, da si dejal to, kar si pravkar dejal. Ni treba ponavljati tega, kar je bilo povedano enkrat. In te pripombe, če jih širite tukaj, so kontraproduktivne. Ljudi, v Albaniji moramo motivirati v obeh političnih družinah, zato da bodo ljudje komunicirali med seboj. Sam nisem tak optimist, kot sta bila vidva. Mislim, da sta ta dva bloka v tako globoki konfrontaciji, da sedani voditelji morajo dati več prostora, ne samo predsedniku, pač pa tudi drugim politikom za to, da se bo razvila več medsebojnega zaupanja in razumevanja in zato, da bodo lahko razmišljali o prihodnosti, ne pa se maščevali za preteklost. Absolutno gledano pa da, strinjam se z obema vama, da je to bil korak naprej. Relativno gledano pa je bil ta korak zelo majhen in nobenega jamstva ni, da bo naslednji korak šel prav tako v pravo smer. Hočem biti optimist in verjeti, da se bo junija kaj zgodilo, mislim pa, da bomo potrebovali še več junijev za to, da bomo izpolnili predpogoje in da bo podeljen status. Naša naloga je, da smo čim bolj dejavni, obenem pa, da smo iskreni in da nikogar ne zavajamo, da ne obljubljamo preveč. Dejstvo je, da potrebujemo kontinuiteto in pozitiven razvoj dogodkov, če hočemo spet priti na raven, kjer je Albanija že bila, ko je bila pravzaprav blizu statusu kandidatke. Danes država ni blizu temu statusu, zato bo treba narediti še nekaj pomembnih korakov. Kljub temu, da nisem bil tam, bi rad pozdravil dosežen napredek. kadar je napredek tako majhen, moramo biti zadovoljni in eh, spodbujati k še več. Plačani smo za to, da spodbujamo proevropsko usmerjenost. Vedeti moramo, da zadeve niso samo črno-rdeče, kot se zdi sedaj. Še druge alternative so v Albaniji, ki jih moramo spodbujati, če želimo več napredka. Hvala lepa. Gospod Tremopolos. Hvala lepa ήμουν μέλος της ε, Επιτροπής που... Hvala lepa. Naj povem, da sem tudi sam član delegacije, ki je obiskala Albanijo in e, dejansko smo videli vse tisto, o čemer je govoril gospod Kukan, ki je probleme opisal zelo diplomatsko. Naj se osredotočim na probleme, s katerimi se v tem trenutku srečuje država obstaja negativna tradicija in sicer um, organizirane kriminalitete in to je tisto, s čimer se je treba soočati. Seveda, tudi na podlagi medstrankarskega sodelovanja obstajajo pomembni sektori, kjer je stanje zaskrbljujoče, naprimer zdravstvo, financiranje strank, ki mora biti bolj transparentno. Dejstvo je, da obstajajo organizirani interesi, ki lahko vplivajo na politično življenje. Skratka, potrebna je enotna strategija za to, da se soočimo s to pomankljivo transparentnostjo, korupcijo. Videli smo, da obstajajo mnogi primeri korupcije, ki se ne preganjajo in zato je potrebna radikalna reforma obstajajo nekateri resni problemi, obstaja vprašanje migracij, trgovine z ljudmi, vprašanje manjšin, vprašanje državnega nadzora nad sredstvi komuniciranja. Skratka, potreben je resničen napredek za zaščito okolja, pravic in tako dalje. Obstaja pa tudi potreba da se umiri nacionalistična gibanja, zlasti med mladimi. Kaj najdemo danes v tej državi? To je razklana država z močnimi nasprotovanji med dvema najmočnejšima silama. Socialisti so v opoziciji in imajo možnost sodelovanja za to, da bi premostili ta prepad, ki je nastal glede albanske perspektive za kandidaturo v EU. In kaj imamo sedaj pred seboj? Vidimo, da se oglašajo nekateri najvišji politiki na način, skoraj da kot bi hoteli še priliti nekaj olja na ta ogenj. kaj lahko povemo? Lahko povemo, da taki posegi niso sprejemljivi, če tudi gre za ljudi, ki so zelo resne. Slišali smo take prispevke, take posege proti eh, vodi socialistov. Skratka, potreben je skupen jezik in potrebno je, da nihče ne pošilja napačnih sporočil. To je tisto, kar sam dojemam. Razložili smo, da Evropski parlament ni ena sama stvar. Tudi znotraj parlamenta obstajajo različni pogledi. To smo poskusili razložiti in na ta način skušali zaceliti to rano, ki so jo ustvarili nekateri poslanci. Upam, da bo kljub velikim razhajanjem, obema velikima strankama uspelo doseči napredek, ki se ga vsi želimo, zato, da bi Alban Albanija resnično dobila evropsko perspektivo. In upam, da bomo mi omogočili, da Albanija odigra stabilizacijsko vlogo na Balkanu. Hvala lepa. Mislim, da vsi tisti, ki ste prosili za besedo, ste jo tudi dobili. Sedaj pa prehajamo na točko 13 in sicer gre za poročilo delegaciji EP e za opazovanje volitev v Nikaragvi. Gre za splošne volitve 6. novembra. Delegacija pa je bila v Nikaragvi med 3. in 8. novembrom. Besedo dajem, dajem gospe Ajali Sender. Izvolite. Sí, gracias, eh, presidenta. Sí, eh, quería simplemente presentar a, a esta. Comisión, eh, el informe de la delegación. Eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sama sem imela čast in srečo, da sem lahko predsedovala tej delegaciji. To je bila zelo zanimiva izkušnja, ki je prinesla zanimive rezultate. 6. novembra so potekale splošne volitve, kjer naj bi izvolili predsednika in podpredsednika. Potekale so uh, upravne, lokalne in parlamentarne volitve. Volitve. Pred volitvami pravzaprav so bili številni zapleti v povezavi z volitvami iz leta 2008, namreč ugotovljene so bile goljufije, nekatere druge volivne težave, kar je vplivalo tudi na pomoč Evropske unije Nikaragvi. Leto pred volitvami je predsednik Ortega nastopil kot kandidat če tudi nekaragoska zakonodaja omogoča drug zaporedni mandat. Zgodilo se je to, da je vrhovno sodišče poseglo in eh, s precejšno nujnostjo sprejelo to odločitev. Tako da že v samem začetku smo imeli nekatere dvome v zvezi z to kandidaturo. Različne stranke so se kljub temu odločile za sodelovanje na teh volitvah, kajti če ne bi sodelovali na volitvah, bi lahko kot stranke izgubile določene pravice. Zato so se stranke kljub samo odločile za sodelovanje. No, kljub kandidaturi gospoda Ortege, pa je bil tu še en spor z vrhovnim svetom oziroma volivno komisijo. Namreč del članov bi morali zamenjati predsednik, ni šel preko državnega zbora, pač pa se je odločil, da bo z dekretom ukrepal enostransko in dejansko nekatere člane tega vrhovnega sveta kar enostransko zamenjal. Tako da že na samem začetku so tu bile nekatere težave. Nekateri so namreč že spremljali volitve 2008, ko se skupaj ni bilo posem korektno. Kljub temu, da se je vedelo, da so bili povabljeni mednarodni opazovalci, pa smo videli, da je 17. augusta Nikaragva sprejela nova pravila za nadzor nad volitvami. Kaj se je zgodilo? Sprejeta je bila izjava. Rečeno je bilo, da ni bi jo dal neposredno Ortega, kjer je bilo govora o opazovalni vlogi komisije. Sprejet je bil memorandum skupaj z tem vrhovnim svetom in vlado in na podlage vsega tega naj bi evropejci opazovali volitve, poslali svoje opazovalce, ob tem, da seveda spoštujejo evropske standarde. Po vseh teh pogajanjih je tako bila zagotovljena prisotnost evropskih poslancev in dejansko smo lahko poslali tudi naše opazovalce. Prav tako smo dobili poročilo misije, ki je spremljala ekipo, ki je pripravila to misijo, opazovalno misijo. Potem pa smo prišli 3. novembra tudi mi, to je bila delegacija Evropskega parlamenta, pridružili smo se že obstoječi delegaciji komisije. Naša delegacija je bila sestavljena iz šestih poslancev plus sekretarjat, ki se mu zelo zahvaljujemo, ker se je zelo trudil za to, da bi bilo naše delo izvedeno v kar najboljših pogojih. Sekretarjat ima to veliko izkušenj. Gospa Gomeš je z nami, pa tudi drugi kolegi so sodelovali, Kašmarek, Sonik, Lopez, Aguilar, Košušnik in Kres. No, in ko smo prišli, smo se srečali z veleposlanikom Mendel Goldstenom, ki nam je zelo pomagal, nam dal vse potrebne informacije. To je veleposlanik Evropske unije namreč. Potem smo se srečali z veleposlaniki različnih držav članic in sicer dvakrat. Na začetku in potem preden smo odpotovali. Tako smo lahko tudi dobro dojeli, kaj se dogaja v tej državi. Srečali smo se z vsemi kandidati, tudi z gospodom Ortego smo se želeli sestati, pa ni želel, vendar smo se srečali z vrhovnim volilnim svetom ki nam je dal vse potrebne informacije. Slišali smo, kakšne so težave v zvezi z odnosom do sodnikov. Vedeli smo, je še vedno bila nekoliko neustrezna transparentnost. Recimo, V volilnem imeniku so bile tudi osebe, za katere vemo, da so bile že mrtve ali pa niso recimo spoštovali volilnega registra, kjer smo lahko videli nekatere lističe na tleh. Skratka, korektnost ni bila ravno zagotovljena. Srečali smo se tudi z nacionalnimi opazovalci, namreč drug problem je bila akreditacija nacionalnih opazovalcev. Namreč nam niso hoteli dati akreditacije, ker smo evropejci. Vendar pa so nacionalni opazovalci dobili tako akreditacijo. Mi smo jih skušali kontaktirati in ti so nam resnično olajšali delo. Na dan volitev smo poslali našo ekipo po celotnem ozemlju. Moramo povedati, da pred volitvami ni bilo nobenega nasilja, torej ni se ponovilo situacija iz preteklosti. To smo zaznali mi, pa tudi vsi drugi opozovalci so nam to potrdili. Že res, da so bili nekateri problemi strani oseb, ki so se vključevali, ampak ni bilo nikakršnih izpadov nasilja, tako da lahko rečemo, da so volitve potekale relativno mirno prebivalci Nikaragve so lahko glasovali torej brez nasilja. Seveda pogoji niso bili najboljši, bilo je veliko problemov, ni bilo ustreznega nacionalnega nadzora nad volitvami, slaba je bila transparentnost. Pojavljale so se nepravilnosti. To se je zgodilo in o tem imamo tudi dokazila. Ampak volitve so potekale v nenasilnem okolju, pripravili smo naše prvo poročilo. Mm, ob različnih priložnostih sem se srečala tudi z gospodom Janjezem, ki je bil vodja delegacije za opazovalno misijo EU. Tudi on je bil precej kritičen, če tudi je priznal, da so bile volitve svobodne, da ni bilo nasilja, kljub temu pa. rezultati kažejo nekatere znake nepravilnosti. De la, de la mm, nekateri rezultati niso bili preznani strani opozicije ravno zaradi teh nepravilnosti. Vendar pa tako komisija kot mi, parlament, moramo priznati, da je prišlo do primerov kršitev strani sandinistov. In sobre todo el, la koalicion UNEPLI, ki je la koalicion de los liberales. Fabio Gardeja je bil kandidat liberalcev in tudi oni so dosegli odstotke, ki jih nobena javno mnenjska raziskava prej ni napovedala. LPLC, Arnondo Aleman, tudi oni so dosegli precej visoke rezultate v primerjavi z napovedmi. Če ponovim, ni bilo kakih goljufi v dobesednem pomenu besede, namreč ni, da bi se popolnoma potvarjali rezultati. Stranka, ki je zmagala, je pač zmagala. In kandidat za predsednika Ortega je dobil volitve, vendar pa so se pojavljale nepravilnosti in so obstajali tudi določeni vprašaji. Teh problemov ne bi bilo, če bi volivna komisija dobro pravila svoje delo. Namreč dejstvo je, da ni dovolj dobro pravila svojih predhodnih nalog, kontrole in podobnega naj povem tudi, da dan po naši vrnitvi vemo, da je prišlo do nekaterih spopadov in to ravno na območju, ki je bilo v rokah nasprotnikov. In žal moramo povedati, da je pet ljudi v teh spopadih umrlo. Gre za območje, ki je pravzaprav zgodovinsko gledano utrdba opozicije. Če zaključim, podpiramo to, kar je povedala delegacija v zvezi z rezultate volitev. Parlament je bil prisoten zato, da je spremljal volitve. In to svojo nalogo smo tudi opravili, vendar pa. Želeli smo tudi spremljati rezultat volitev. Zanimalo nas je, kako se bo organizirala nacionalna skupščina. Predsednik Orteza ima sedaj zadostno večino. Dejal je, da želi iti preko nacionalne skupščine, tako da moramo sedaj spremljati, kaj se bo zgodilo. Počakajmo torej, da bomo videli, kaj se bo dogajalo v parlamentu. Predsednik Ortega ima veliko večino. Po Lizbonski pogodbi ima parlament določeno vlogo pri mednarodnih sporazumih, imamo pristojnosti, kar pomeni, da lahko spremljamo razvoj dogodkov in to, kakšen bo razvoj dogodkov v tej državi. Skratka, Lahko poskusimo narediti kaj praktične za konsolidacijo demokracije v Nikaragvi. Ne glede na to, da je to ena najrevnejših držav v tem delu sveta, z zelo visoko stopnjo revščine, je treba povedati naslednje. Kar zadeva programe, ki jih izvajajo sandinisti vidimo precej dinamično rast, rast je okrog 4 odstotke. Ti rezultati so zagotovili več podpore za stranko predsednika Ortege. Vseeno obstajajo dvomi, na to smo želeli opozoriti. Denar teče v državo iz Venezuele, naprimer približno 15 milijonov je prišlo v proračun, ki ni vključeno neposredno v proračun, zato to ni pod parlamentarnim nadzorom. Videti bomo morali, kako bo vladojoča stranka razvila svoje projekte v prihodnosti. Vidimo torej rast, priča smo pozitivnemu razvoju dogodkov, ampak dialoga je premalo. Prav tako pa je premalo demokracije tudi v skupščini. Mislim, da moramo o tem razmisliti, še posebej glede na to, kakšna je zgodovina te države. Videti moramo, ali lahko zagotovimo podporo za to, da bi zagotovili demokratično stabilnost in da se to konsolidira, zato da predsednik Ortega ne bo začel izvajati neustavnih sprememb. Hvala lepa, to je bilo zelo zanimivo. Sedaj pa gospa Gomeš. Hvala lepa, tudi sama sem imela možnost sodelovati v tej delegaciji skupaj z kolegico Ines Ajala ona je delala zelo dobro. Tudi druge kolege je treba omeniti, vse je potekalo zelo profesionalno. Za mene je bilo to zelo poučno. Ines je vse že zelo podrobno omenila. Ni šlo za goljofije pri volitvah, ampak obenem to tudi niso bile svobodne volitve, tega tudi ne moremo reči. Vendar mislim, da moramo vsaj v tej dvorani povedati, da to niso bile svobodne in poštene volitve. Kako no, smo slišali, je bilo veliko nepravilnosti. Da, začnemo lahko že z odločitvijo za to, da se pregleda ustava in pregled vseh obstoječih postopkov, zato da je lahko gospod Ortega še enkrat kandidiral. Na koncu smo dobili groteskno situacijo. Spremljevalci in predstavniki opozicije, sploh niso bili predstavniki opozicije, imenovala jih je vlada. Volitve so torej bile zmanipulirane. En dan pred volitvami je eden od televizijskih kanalov predvajal Mašo, enega od škofov, ki podpira gospoda Ortego in ta škof je pozival ljudi, da volijo za gospoda Ortego. To se je vrtelo vsake pol ure. Škoda je, da država z tako izjemnim prebivalstvom kot je Nicaragua in z možnostmi, ki jih ima, žalostno je, da je videti, da je videti v rokah oligarhije, ki se obdrži na oblasti. Zelo zanimivo je bilo videti aktivnosti civilne družbe v Nikaragvi. Zelo so me navdušile organizacije, še posebej tiste, ki niso smele spremljati volitev. To so izkušene, prestižne organizacije, ki so že opravljale opazovanje volitev zunaj Nikaragve. Mislim, da so to zelo kakovostni delavci, ki poznajo svoje delo in ne smemo popustiti ali se odpovedati Nikaragvi, ne. Te države moramo posvečati več pozornosti, podpirati moramo civilno družbo. Predsednik Ortega pač se ukvarja s svojim osebnim projektom, da bi ostal na oblasti. Hvala, gospod Galer. Na kratko, rad bi se zahvalil vsem, ki ste bili tam, tudi zato, ker ste pripravili poročilo. Mislim, da je bilo to res polno izzivov in ko je tudi rekla Ana Gomez ob koncu, poskrbeti moramo za državo, za same ljudi, ne pa za oligarhijo oziroma predsednika. Mislim, da to zelo eh, dobro poznamo. Poznamo predsednika že v času, ko je šlo do spora med vzhodom in zahodom. In v 80-ih letih eh, je prvič zmagal s svojim gibanjem. Mislim, da takrat je imel eh, določeno predstavo, da je revolucija zmagala in za vse večne eh, čase bom na oblasti, ampak potem se je to spremenilo. Potem ne bi prišlo eh, do njegovega ponovnega demokratična nastopa, ampak kako sam zadeve ocenjujem, verjetno to, kar se veliko krat zgodi v Afriki, namreč, če ustava več ne dovoljuje, da kandidiraš še enkrat, potem moraš pravzaprav manipulirati s to ustavo na vse načine, tako da lahko potem v končni fazi spet kandidiraš. Morda bi bilo dobro, da v vseh državah, kjer smo priča takšnemu procesu pred volitvami, potem bi morda načelno lahko rekli, da ne bomo več imeli volilnih opazovalnih misij. Če bo to obveljalo, ker ne na zadnje bo prišlo do manipulacije, ker ne na zadnje, kot ste že rekli, tudi če na dan samih volitev ni nepravilnosti. Če ni teh dogodkov pa vseeno lahko prije do poneverjanja. Morda se naj to ne bi zgodilo tokrat, ampak eh, načelno je to že napaka, napačna argumentacija, ker onaj sploh ne bi smel kandidirati in mislim, da moramo tako delovati v tem primeru. In tukaj moramo biti zelo dosledni in reči, dobro, potem eh, minimalni standard ni spolnjen v tem primeru in morda bi bilo dobro, da potem sploh ne pošljemo delegacije v tem primeru. Morda obstaja to možnost, morda bi lahko posredovali zelo jasno sporočilo in potem se več ne bi šli teh delegacij. Hvala lepa. Zahvaliti se želim vsem kolegicam in kolegom za njihove komentarje, zahvaljujem pa se tudi gospe Ajali Sender za, njego, za njeno poročilo. Sedaj pa naslednja točka, 14. točka in sicer poročilo o delegaciji Evropskega parlamenta za opazovanje volitev v Demokratični republiki Kongo. 28. novembra so imeli splošne volitve Od 26. do 30. novembra pa so bili opazovalci v Kongu. Gospa Nedelčeva je bila vodja delegacije za opazovanje volitev in opazovala je volitve. To je bilo 28. novembra. Du Parlement européen dans ce même pays. In tudi gospod Rodriguez je predsedoval tej delegaciji. Sedaj pa gospod Nedelčeva, potem pa gospod Rodriguez. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem gospodu Perelu Rodrigezu za to, kako je vodil delegacijo za opozovanje volitev v Demokratični republiki Kongo. Opozoriti vas želim na to, da je Evropska misija vključevala 147 opazovalcev, ki so opravljali delo po celi državi. Najprej nekaj o metodologiji. Želeli smo zagotoviti koncept neutralnosti in neodvisnosti, obenem pa smo želeli zagotoviti tudi, bi opazovalci lahko tam bivali dlje časa. Tam smo bili od 18. novembra Opozvali smo kampanjo, izvedbo volitev in štete glasov. Že na začetku lahko povem, da so sklepi delegacije za opazovanje volitev posledica opazovanj našega osebja na terenu. Obseg naše misije je bil precej omejen. Mi smo bili omejeni na mestna območja, na podeželju nismo neposredno opazovali volitev, zato je bilo tako pomembno, da smo že od začetka sodelovali z mednarodnimi in nacionalnimi delegacijami za opazovanje volitev. Mislim, da bi morali v parlamentu s tem nadaljevati. Včasih slišimo, da nimamo dovolj opazovalcev za to, da bi pokrili celotno območje. V Kongu je to prav gotovo še zelo pomemben problem, kajti imeli so 36 tisoč oziroma 63 tisoč volišč. Pomembno je, da sodelujemo z vsemi drugimi nacionalnimi in mednarodnimi delegacijami za opazovanje volitev. Povem vam lahko, kako se je spremenil kontekst volitev od leta 2006 do sedaj. Te volitve naj bi konsolidirale demokracijo v Demokratični republiki Kongo. Razlika pa je ta, da so tokrat volitve izvajali domačini, torej ljudje iz Konga, prej pa Združeni narodi. Tokrat je nacionalna volilna komisija, neodvisna volilna komisija, bila odgovorna za izvajanje in spremljanje volitev. Tokrat so uvedli tudi velike ustavne spremembe pred volitvami in sicer pri predsedniških volitvah so volitve potekale v enem krogu. Volitve v enem krogu so določenim regijam omogočile, da se mobilizirajo. Štiri stopnje. Prvič, organizacija volitev. Še enkrat vas opozarjam na to, da je bil to velik izziv z vidika financ, logistike in tudi organizacije Opozicija je zahtevala revizijo štetja glasov, evropska delegacija pa ni dobila revizije, to naj bi storili po volitvah. Zakaj opozarjam na to? Zato, ker se pojavljajo govorice in špekulacije v zvezi z eh, tem, da je prišlo do podvajanja glasov in tako naprej. Kar zadeva porazdelitev eh, volišč, mislim, da moramo poskrbeti, da je jasno, da se ve, kje ta volišča so, zato da lahko tudi stranke organizirajo svoje opazovalce in jih pošljajo na volišča. Kar zadeva opremo na voliščih, smo videli, da je tekom tednov nacionalna volilna komisija v to vložila veliko truda, ampak premalo je bilo komunikacije in tudi preglednosti in to je ključni dokument za volitve, da je na voliščih prava in potrebna oprema, ampak ne gre le za sestavo volilne komisije, ki je bila predmet kritik, ampak tudi organizacija celotnih volitev. Tudi to je bilo deležno kritike. Sedaj pa volilna kampanja. Naši opazovalci so menili, da je bila kampanja zelo ne, nepoštena. Naši opazovalci so menili, da dostop do medijev ni bil pošteno porazdeljen. 80 odstotkov časa v medijih se je pojavljal trenutni predsednik. Vrhovni organ za audiovizualne medije, je v bistvu farsa. Prav tako smo bili priča porabi državnih sredstev v volilni kampanji. Tudi vprašanje o financiranjem strank so se pojavila, zaradi tega je prišlo do velikih neravnovesij, še posebej v različnih regijah. Tudi guvernerje so odigrali zelo kontroverzno vlogo, pogosto so same kandidirali, zato ni bilo ločitve med njihovim uradnim mandatom in njihovo kandidaturo. Prav tako je bilo zelo malo dialoga med strankami, to bi lahko pomagalo tudi pomiriti napetosti v regijah. Po eni strani so se stranke sestale večkrat, ampak v regijah, ki je obstajajo ti tribunale ali naprimer odbor za medijacijo in tako naprej, videli smo, da so se zadeve dejansko pomirile. Sedaj pa dan volitev. Volilna odeležba je bila visoka. Mislim, da moramo upoštevati občutek državljanske dožnosti, ki so ga pokazali ljudje v Kongu. Vendar tukaj moramo biti previdni. Določena volišča so bila opremljena, so se odprla pravočasno in zaprla pravočasno in delovala tako, kot je treba. Ampak ne smemo pozabiti volišč, kjer so bile razmere drugačne, celo kaotične. Predvsem zato, ker komisija vsega skupaj ni organizirala tako, kot je treba. Pojavljale so se napetosti volivci niso našli naprimer svojih imen na volilnem imeniku. Leta 2006 vas lahko opomnim na to, da so se že pojavljali problemi v zvezi s tem in v zvezi s tem, kako so bila porazdeljena volilna območja. 8 odstotkov ljudi ni bilo na glasovalnih seznamih sedaj pa je bilo teh ljudi kar 17 odstotkov, zato se pojavljajo veliki problemi. Na dan volitev volilni lističi niso bili na voljo dovolj zgodaj, zato so se pojavile špekulacije in govorice. Omeniti moram tudi ulogo žensk, tudi to bi bilo treba okrepiti. Od leta 2006 ni prišlo do napredka, nobene ženske kandidatke ni bilo za predsednico, število žensk, ki je kandidiralo na splošnih volitvah, je bilo glede odstotkov enako kot leta 2006. Enakost med spoloma mora biti okrepljena, to je zelo pomembno. Kar zadeva rezultate in štetje, to je bila zadnja stopnja voljenega procesa. Naši opazovalci so lahko spremljali štetje v lokalnih centrih za štetje. 69 jih je bilo po vsej državi. Našli smo nekaj napak in nekaj nepravilnosti in opazili smo, da je bilo premalo preglednosti in to lahko ogrozi verodostojnost rezultatov. O čem govorim? Dve varovalki smo imeli. Potrebujemo opazovalce iz političnih strank skozi vas voljeni proces. V nekaterih regijah to ni držalo, naprimer v Katangi, Južnem Kivuju in v vzhodni provinci, štetja niso mogli spremljati vsi predstavniki strank. Druga varovalka je. Porazdelitev rezultatov po regijah. To se ni zgodilo takoj. V nekaterih primerjih je bil volilni zakonik eh, kršen in volilna komisija je prosila, da se rezultati v nekaterih regijah ne objavijo, ampak da se pošljajo v centre, da bi preverili koherentnost. Veliko območje je bilo um, vključenih v ta del. In še volilna komisija, ki šteje glasove. Zaenkrat noben opazovalec ali predstavnik kakšne politične stranke še ni imel dostopa do tega centra. In še nekaj je zelo pomembno za nas, namreč zagotavljanje, da se rezultati vsakega volišča objavijo na spletni strani komisije. Šele tako lahko preverimo, da so volitve dejansko ustrezale resničnosti. Trenutno so rezultati objavljeni na spletni strani tisti, ki so jih eh, skenirali na ustrezno opremljenih voliščih, ampak zdi se, da se ne upoštevajo v trenutnih predsedniških volitvah. Prešteli smo 4800 rezultatov z volišč, ki se niso upoštevali. To je približno 6 milijonov voljivcev. 6 milijonov voljivcev ni bilo vključenih v končne rezultate volitev. In še nekaj na koncu. Več vprašanj se je pojavilo zaradi tega in sicer vrhovno sodišče. sprejeli so našo zadevo, namreč v času kampanje ni bilo dostopa do razsodb sodišča v zvezi z kandidatom in kandidati. Pravno sodišče naj bi reševalo volilne spore, zato so pristojni. Imeli smo javno predstavitev po objavi rezultatov. V zvezi s prejemanjem odločitev so se pojavljale težave. Vrhovno sodišče ni verodostojna institucija za ljudi v Kongu. Delegacija zato opozarja na te elemente, kaj te. Predsedniške volitve so bile samo del teh volitev. Imeli smo tudi splošne volitve, rezultati se še pripravljajo. Mislim, da je zelo pomembno, da na to opozorimo, ker so to točke, ki jih je mogoče izkoristiti za to, da zapolnimo vrzeli. Volitve morajo biti pregledne, zato da bodo ljudje v Kongu dejansko lahko zaupali rezultatom, ki bodo dejansko odražali voljo večine ljudstva. Hvala lepa, gospod Nadelčeva, za vaše poročilo. Sedaj pa gospod Perilo Rodriguez. No Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ne bom kaznoval zadnjih eh, prisotnih poslancev z predolgim govorom, ker, gospo, ker je gospod Nadelčeva že podala odlično poročilo. Na začetku se zahvaljujemo ljudem, običajno kar iz navade, ampak resnično se želim zahvaliti vsem poslancem, ki so bili del delegacije. Zahvaljujem se sekretarjatu in tudi predstavnikom Evropske delegacije za spremljanje volitev. Volitve spremljamo v različnih državah in v tej državi so bile razmere še posebej delikatne vsi so skrbeli za to, da so stvari tekle tako, kot je treba. To sem želel povedati. Mislim, da se strinjamo. Da veliko ni več mm, za dodatek temu, kar je zapisano v v vseh poročilih. Povedati pa želim, da je izvedba volitev v državi kot je Kongo, ki je velika približno toliko kot manjši kontinent, da je to velik izziv. Samo dva odstotka cest sta asfaltirana in to sploh niso evropske ceste. Kinshasa je še posebej velik izziv, zato ker javnega prevoza pravzaprav ni. Videti je mogoče, da je to velika in revna država, ampak pošteno bi bilo reči, da je to še en primer paradoksa, ki obstaja po vsem svetu. Namreč, to je bogata država z revnim prebivalstvom. In še nekaj je, če se ne smemo pozabiti. To moramo upoštevati pri izvedbi volitev. Namreč ljudje so želeli voliti, šli so na volišče, da bi oddali svoj glas. Tisti, ki so vodili volišča, so želeli opraviti svojo nalogo dobro, ne glede na vse težave. rečemo lahko, da je proces tekel dobro, ampak kje so potem bile težave? Težave je orisala že gospod Nedelčeva. Ne moremo imeti volitev, če 5 milijonov glasov preprosto izgine in če so rezultati upisani v računalnik, kjer je mogoče 10 tisoč glasov preprosto izgine dodati enemu kandidatu in jih oduzeti drugemu. To je preprosto pomankljivo sistema in sistem pa ima tudi druge pomankljivosti. Če razmislimo o tem, kako so potekale volitve na začetku, so imeli list papirja z 12 slikami, z 12 fotografijami, potem jih je bilo 11, ker je edina ženska kandidatka eh, odpovedala svojo kandidaturo. Uh, To je precej preprosto, ampak če upoštevate število poslancev in kandidatov za vsako mesto v Kinshasi, naprimer, moramo vedeti, da je bilo na stotine, če ne na tisoče kandidatov. Dejanski glasovalni list je bo, bil bolj podoben strani iz Financial Timesa. Volilec je moral poiskati svojega kandidata, potem vse skupaj preložiti in uložiti v volilno skrinjico. Potem so morali iskati te križce ljudje v voliščih, kjer morda sploh ni elektrike. Zato je to res velik izziv. Obstajajo tudi problemi kar zadeva sprejete rezultatov strani kandidatov in sprejete rezultatov strani ljudi, ki morajo biti prepričani, da so volitve poštene. Trenutno imamo novega predsednika v Republiki Kongo, ščitijo ga tanki in oborožene sile, po drugi strani pa imamo tudi druge tabore, ki se pojavljajo, opozicijske tabore, ki prav tako pripravljajo oboroženo podporo. Zato moramo biti previdni, da to ne bo postal nov spor. Upam, da se to ne bo zgodilo, ampak videti moramo, kakšen bo rezultat. Mednarodna skupnost mora tukaj sprejeti pomembno odločitev. Moje mnenje je, da moramo pomisliti na trgovske odnose s to državo, in da upoštevamo tudi, katere države so vključene v izkoriščanje mineralnega bogatstva. Zelo veliko je tudi sodelovanja med političnimi razredi in podjetji, ki delujejo v tej državi. Ampak to je moje mnenje. Mislim pa, da moramo poskrbeti za to, da bomo sprejeli svoje stališča, ki bodo neodvisna in da okrepimo demokracijo v tej državi. Hvala, sedaj pa bom odgovarjal na vprašanja. Hvala, gospod Gomeš. Eh, e Hvala lepa. Zahvaliti se želim kolegoma, gospodu Perilju in gospe Nedelčevi za upravljeno delo. Razumem dileme, s katerimi ste se soočali. Leta 2007 sem bila članica delegacije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev. Prav gotovo se spomnim, kaj smo videli tam. Razmere so bile takrat podobne temu, kar ste vi opisali. Zato poskušamo vse stolmačiti z čim bolj pozitivnega vidika, če obiščemo katerega od centrov za rezultate, smo bili šokirani, ker tam je vladala zmeda. Ljudje so hodili naokrog mimo odprtih volilnih skrinjic in tako naprej. To so bile dramatične razmere. Če govorimo o štetju glasov, moramo upoštevati, da tam včasih ni električne energije, ljudje več ni, ne jedo in tako naprej. Vse skupaj poskušamo torej interpretirati čim bolj pozitivno in to so prve volitve, ki so jih imeli po zelo dolgem času. Težave so vsekakor bile, razumem vaše pomisleke. Razumem tudi, vaš, eh, vaše pomisleke o tem, ali gre za pomankanje izkušenj in pomankljivo usposobljenost, ali je morda v zadju kaj več. V javnosti smo veliko slišali o tem, ampak če upoštevamo vse naložbe, ki jih je Evropska unija izvedla v tej državi, potem mislim, da se nam te naložbe še niso obrestovale. Upajmo, da bodo upoštevali naše vrednote in upam, da ne bomo podpirali tega, česar ne smemo in ne moremo podpreti. Hvala lepa, gospod Kil Nielsen. Hvala lepa, imam več vprašanj. Zanima me, kakšno je stališče Evropske unije. Januarja 2011 smo izvedeli, da je bila ustava v Kongu spremenjena. Ker je Evropska unija to vedela, me zanima, ali so dvakrat razmislili o tem, ali bi tja poslali delegacijo za opozovanje volitev ali ne. Drugo vprašanje, zadeva osnutek zakona v parlamentu v Kongu. Namreč govori o tem, da bi bila homoseksualnost eh, kazensko preganjena. Zanima me, ali lahko poveste kaj v zvezi s tem. Spor v vzhodnem Kongu vsi vemo, da se tam izvaja tihotapljenje z mina, mineralnimi viri. Sklenjeni so bili sporazumi, ki koristijo zahodnim podjetjem in kolikor vem, je parlament pozdravil zakon uh, eh, Dodd Frank, ki je bil sprejet v ZDA. Zanima me, kaj se dogaja v zvezi s podobnim zakonom, zato da bi sledili mineralom, ki se uvažajo v Evropsko unijo. Zanima me, ali komisija pripravlja kaj v zvezi s tem. Podariti pa želim, da v Nemčiji, Franciji in Belgiji delujejo določena omrežja iz Konga, ki zagotavljajo finančno in politično podporo za upornike. ti oporniki niso miroljubni, naprimer FDLR na vzhodu Konga in tudi mednarodne nevladne organizacije v tej regiji so že večkrat opozorile na to zahodne vlade, še posebej belgijsko in francosko vlado, nevladne organizacije pozivajo francosko in belgijsko vlado, da ukrepajo tukaj. Ne vem, ali se je kaj že zgodilo v tej tem, ampak to so moje vprašanje. Hvala lepa. Hvala. Gospod Zena in potem gospa Nedelčeva. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja <laughs> er Moi aussi, oui, mais. Les deux. On pensait que tu défendais. Euh... Non, non. On, on, t'a, on t'a inscrit. Il <laughs> peut se défendre lui-même. <laughs> Ja, vielen Dank fürs Wort. Ähm, ja, hvala za besedo, gospa predsedujoča. Spoštujem tako Marijo Nedelčevo, ki je vodila eh, to delegacijo, ki je opravila izjemno delo, čeprav so bili pogoji dela zelo težki. Evropska unija, to moramo jasno reči, ni financirala izvajanja teh volitev. Država Demokratična republika Kongo je uporabila lacna sredstva, več kot milijarda dolarjev, to se pravi, eh, so investirali v te volitve med pripravo. In eh, potem pa v mestnem času, mislim, da marca ali aprila ne bi bila sprejeta dokončna odločitev o volitvah. In eh, trenutna oziroma verjetno tudi predsednik, ki bo eh, še eh, naprej na oblasti, eh, je želel pravzaprav upoštevati ta časovni pritisk in usmerjati ta proces, kakšne so moje izkušnje oziroma moji občutki, kar zadeva opozovalno misijo. Tukaj sem razdvojen, tako kot kolegica in kolega, ki je zadeve predstavil. Sicer nisem bil v Kinšazi, ampak v Bakongu, to je zahodna provinca. Matadi, to je to mesto, luško mesto, kaj sem ugotovil. Sami ljudje so imeli zelo visoka pričakovanja, kar zadeva same volitve. In eh, več ur so zelo potrpežljivo čakali v vrsti, da so lahko dokončno oddali eh, svoj glas, ampak eh, ob koncu so bili razočarani, ker včasih njihovih imen ni bilo v volilnem imeniku. Ampak kot sem že rekel, umirjene razmere. Bakongo, to je ta provinca, kjer eh, pravzaprav ljudje niti niso rekli, eh, da so proti gospodu predsedniku Kabile, ampak da je njihov favorit eh, nekdo drug. Potem pa tudi sama volišča na terenu. Tukaj smo lahko ugotovili, da zdaj v Matarju, v provinci Bakongo, smo imeli lokalna volilna okrožja oziroma volilne komisije, ki so po najboljših močeh skušale izvesti te volitve. Po drugi strani pa sem ugotovil še eno stvar. Če to primerjam z našimi volitvami, recimo v Nemčiji, Tudi sam sem nekoč bil na lokalni ravni uh, pristojen za organizacijo volitev. Torej, na sam volilni dan in pa še predtem uh, eh, smo določeno raven nervoze vedno pri najbolj odgovornih opazili in pred uh, dvema dnevoma smo bili na sedežu osrednje volilne komisije in uh, To je bilo v poslopju, ki niti ni bilo dokončno zgrajeno in ni bilo hektike kot na pokopališču, niso bili preveč razburjeni, tudi zato, ker ni bilo veliko ljudi v tem uradu. In potem smo tudi ugotovili, da v centralni volilni komisiji so bili dokaj sproščeni kakšen sklep lahko potegnemo, tudi ko govorimo o nasilju, o vojni v tej državi. Ta proces še, še ni zaključil, ker eh, predolgo je vladala samo ena politična opcija. In Demokratična republika Kongo je sprijela ustavo in eh, pravzaprav je prepoved eh, federalnih struktur. Ampak to je ponovno sedanji predsednik oziroma bodoči predsednik eh, črtav. Tako da bo še naprej šlo za centralno upravljanje, za samo eno roko, ki bo upravljala to državo. In imamo številne konflikte na ravni plemen, kjer se uporablja eh, tudi nasilje in eh, tudi druge države v soseščini pridejo v to državo, to so oborožene sile, predvsem to velja za severo-zahod predstavniki milice terorizirajo lokalno prebivalstvo. Kaj nam ravno tako ostane po teh volitvah? Diplomatski predstavniki Evropske unije oziroma držav članic Evropske unije nimajo velikih upov. Pričakujejo, da se hitro stvari ne bodo spremenile. To je seveda vsega obžalovanja vredno. Kljub temu pa mislim, da mora še naprej naša naloga kot Evropske unije oziroma držav eh, članic eh, biti ta, da ta država, ki je velika kot polovica Evrope, je država, ki ji bomo posvetili več pozornosti. Recimo v Egiptu so bile v mestnem času volitve in to smo mediji spremljali. To je bilo na prvih straneh, ko pogovorimo o Demokratični republiki Kongo. Skoraj da eh, ni bilo poročil Tako da, seveda, določene stvari lahko obžalujemo, ko govorimo o razmerah, ampak eh, vse to je posledica kolonialne preteklosti. Tako da tudi mi kot evropejci eh, smo za to odgovorni, ravno zato eh, ne smemo pravzaprav zanemariti te države, če je to možno in moramo čimprej zagotoviti pomoč, čeprav je to zelo težko ker država ima velike težave in mislim, da so bile te težave zelo dobro orisane. Tudi politična struktura je takšna, država je razdrobljena, struktura ni enovita, ampak kljub temu se mi zdi, da moramo tej državi posvetiti vso pozornost. In te odgovornosti ne smemo obožati. Eh, Hvala lepa, gospod Galer. Ich möchte auch mal. Najlepša hvala. Tudi sam bi rad izkoristil to priložnost in se zahvalil gospe Nedelčevi, gospodu Pereju in celotni ekipi parlamenta, ki je opravila dobro delo. Marija Nedelčeva, predvsem sem ti hvaležen za to, kar pri vaših poročilih in pri vaših stališčih ste bili vi tisti, ki ste uporabili naše standarde da se niste pustili ustrahovati, da vas niso prepričali, da ste pravzaprav predstavili eh, te ugotovitve in da niste ničesar olepševali. Ja, določeni škandali, ki jih moramo omeniti, prišlo pa je določenih poskusov, da bi se to prikrilo. Kongo je pravzaprav država, kjer bi ravno tako morali reči, da so te volitve takšne, da zaradi informacij, ki smo jih prejeli, ne smemo poslati svoje opozovalne misije. To je bilo že predvidljivo, ker teh minimalnih standardov niso spoštovali. In to je ista situacija, ki smo ji bili priča že prej v Evropskem parlamentu, ko smo delovali v okviru komisije in lahko bi rekli, ne, ne bomo šli ampak države članice so potem izvedle pritisk, vsaj določene države članice, da se tam vseeno podamo. In to so iste države članice eh, ki so potem ugotovile, da so zadeve eh, takšne, da so želele zadeve olepševati in eh, so pravzaprav naslikale napačen kontekst in niso dobro poročale o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Mislim, da v Evropskem parlamentu takšnega pristopa ne bomo in ne smemo sprejeti, zato podpira Marijo Nedelčevo sto odstotno. Zelo jasno poročilo ste podali, zelo celovito ste predstavili zadeve, tudi sporočilo, ki ste ga napisali in eh, ste ga tudi objavili na zadnje. Tako da mislim, da moramo od Evropske unije, od Cathy Ashton, od naše Evropske službe za zunanje delovanje, uh, pričakovati, da najkasneje sedaj, ko je vrhovno sodišče pravzaprav brez eh, problemov razglasilo rezultate, da mi jasno rečemo, a ne, tako pa ne gre. Pravzaprav gre za to, da eh, moramo reči, da Evropska unija nima jasnih eh, stališč, to zavrača in tega politično ne moremo sprejeti. Keti Ashton bom napisal pismo, podal bom jasne zahteve, da reče Bobu Bob, da pove, kaj se je dejansko zgodilo. In upam, da to ni sicer res, ampak um, računalnik oziroma spletna stran Zenija, to je predsedniške volitve, provinca Katanga. 2006 oziroma še več uh, volitev oziroma volilnih upravičencev 99 odstotna volilna udeležba in 100 odstotno so podprli kabilo. To je res sramotno. Ne vem, morda je to ponarejen rezultat, upam, da je res, ampak eh, to, kar počnemo mi oziroma to, kar se poskuša, eh, da bi vlada v Kongu eh, storila, mislim, da moramo se na to odzvati kot Evropska unija in tega nikakor ne moremo sprijeti. Namreč to so ljudje in ne smejo voditi to igro na takšen način. Ne smemo sprejeti njihovih laži, ne glede na to, da imamo gospodarske interese v tej državi. Tega ne moremo in ne smemo sprejeti. Zato upam in prepričan sem, da ta metodologija, ki smo jo uporabili, ko smo imeli opozovalno misijo, bo tudi eh, to, kar se bo dokončno znašlo v končnem sporočilu gospe Marije Nedelčeve. Da bomo dejansko naslikali razmere, kot so bile. Da bomo to posredovali zelo jasno. Potem pa pričakujem od sveta, od držav članic, eh, da se postavijo na pravo pot in da potegnejo resne posledice, ne pa kot se je zgodilo leta 2006, da smo rekli, da se nič ni spremenilo in da smo potem postopali tako, kot smo. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Marija, želiš še spregovoriti? Hvala lepa. Kratka bom. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem, ki so izrazili podporo in spodbudo. V njihovih komentarjih vidim, kakšno vlogo lahko igra parlament. Morda nimamo toliko vpliva na zonanjo politiko, kot želimo, ampak vseeno lahko odigramo pomembno vlogo. Mislim, da bi morali biti v ospredju in da bi morali odražati mnenja ljudi v vaseh in mestih v državi. Nekaj komentarjev želim pokomentirati. Stališče Evropske unije o ustavnih spremembah. Povedati moram, da ustavne spremembe izvajajo izvoljena telesa v Kongu, imamo parlamentarno skupščino in ne vem, kako bi lahko mi kritizirali uh, dogodke tam. Sami smo zato, da so tam demokratično izvoljena telesa, ampak potem moramo spoštovati njihovo suverenost. Kar zadeva pošiljanje delegacij. To vprašanje se bo še pojavilo. Naprimer, če se mednarodna pravila ne spoštujejo. Kaj bi se zgodilo, če ne bi poslali delegacije? gospod Celar je tudi o tem govoril, namreč od leta 2006 je prišlo do velikih sprememb. Evropska unija je imela zelo pomembno vlogo tam, ampak tokrat so oblasti v Kongu izvajale celoten proces. Mislim, da bi poslali napačen signal, če ne bi šli tja, ampak jasno moramo povedati, da te delegacije izvajajo podrobno in objektivno analizo razmer. Tam seveda pripravljamo priporočila in spremljamo njihovo izvajanje in dejstvo, ali se to sploh izvaja ali ne. To je nekaj, kar poskušamo vedno natančno spremljati. Priporočila iz leta 2006 so ignorirali, le dve priporočili so upoštevali z dolgega seznama priporočil, zato moramo biti previdni pri tem, kakšna priporočila dajemo. Priporočila morajo biti praktična, ki jih je mogoče izvesti, imeti morajo kratkoročna, srednjeročna in dolgoročna priporočila. Potrebujemo tudi visoke standarde, kar zadeva zakon o kazenskem pregonu homoseksualnosti. To ni bila moja vloga, ne vem, ali lahko to komentiram na vzhodu Konga in v zvezi z vlogo Evropske unije tam. Lahko povem, da sem bila v Kivu in razmere tam se razvijajo, po mojem se stvari izboljšujejo. Mislim, da tudi zaradi misije EU, kot so EUPOL in EUSIC. zaradi teh misij lahko nadaljujemo z postopki razoroževanja in spremljamo lahko spore, ki se tam pojavljajo, prav tako vemo, kako se usposablja policijo in navodila so dobili, da nikoli ne smejo streljati na civiliste. Mislim, da je to pozitivno vplivalo na obravnavo ljudi strani policije, ko se pojavijo napetosti. Ko se pojavijo napetosti, oziroma ko so se pojavile napetosti, so ravnali zelo mirno. Mislim, da bodo ljudje tako lahko videli, da policija zagotavlja red in mir in ne, da ogroža njihovo varnost. Ne bom se spuščala v sledljivost mineralov. Oktobra je proces Kimberley, dosegel nekaj napredka v zvezi z specifičnim vprašanjem, kjer jim dvakrat ali trikrat prej ni uspelo. Vendar spremljati je treba tisk, da vidimo, kaj se dogaja z procesom Kimberly. Zahvaljujem se gospodu Perelu Rodrigezu še enkrat in tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so tja potovali kot člani delegacije obenem pa se želim zahvaliti tudi oziroma izkoristiti to priložnost za to, da opozorim, kako pomembno je dobro sodelovanje med eh, delegacijami za opazovanje volitev Evropske unije in parlamentarnimi delegacijami. Delegacija EU je tista, ki ima politično težo te teže včasih ni in pogosto slišimo, da se misije posvečajo tehničnim vidikom, tam imamo strokovnjake in tako naprej, ampak s parlamentom lahko zagotovimo integracijo v opozorilno misijo Evropske unije in to nam daje dodatno orodje za to, da lahko spremljamo volitve. Hvala, gospod Rodriguez. Hvala lepa, čisto kratek bom gospa Nedelčeva je dejala, da obstajajo določeni vidiki, ki niso bili del mandata delegacije za opazovanje volitev. To je res, ampak kako je povedal gospod Celer, zadeve treba obravnavati v zgodovinskem kontekstu drugače. Mora Evropska unija preprosto sprejeti stvari takšne, kot so. Tam niso samo evropska podjetja, ampak tudi kanadska podjetja, naprimer Evropska unija, težko ohrani konsistentni pristop, če se to ne odraža v stališčih drugih držav. Seveda se moramo potruditi v zvezi s tem, ampak kontekst je širši. Kaj zadeva zmage zmago kabile v Kinshasi, ne vem, ali bi moral zmagati ali ne, ampak v številnih voliščih, ki smo jih obiskali v Kinshasi, so štetje zaključili v težkih pogojih. V več teh okoliših kabila ni zmagal, zato je številka 90 odstotkov nekoliko pretirana. Hvala. Euh, Hvala, poročilo je bilo res zelo zanimivo. In sedaj lahko povem, da smo izčrpali 14. točko. 15. točka, točka razna, želi kdorkoli kar sprožiti, zdi se, da ne. 16. točka, naslednja seja, ta bo potekala v Bruslu in sicer 12. januarja 2012 od 9. do, 12, do pol enih